Drage kolegice in kolegi, bomo začeli z malce zamude, ampak upam, da čim točneje. Čakali smo še enega kolega. Če vas preveč motim, pa mi povejte, prosim. Problem, Potem bom kar utihnil. No ja, ampak enkrat moramo začeti. Imamo goste in imamo izjemno pomembno temo, to vsi veste, gre za projekt ITER, imamo goste z visoke položajev in en gost še manjka. Predlagam, da začnemo z generalnim direktorjem GD za raziskave, gospodom Smicom, čisto na kratko, če nas lahko če nam lahko sporočite, kakšne so novosti. Ne potrebujemo izjav o tem, kako pomemben je ITER in kdo vse pri tem sodeluje. Vse to vemo. Gre za problem. Kajti naš odbor je zelo zainteresiran za obstoj ITER-a in iščemo rešitve, kako bi obvladali finančne težave. In zato bomo bi radi danes napredovali vsaj malo in zato bi vam bil zelo hvaležen, če bi nam boste malce pomagali. Gospod Smic, vi ste na vrsti. Gospod in gospodje, pozdravljeni. Kot sem rekel že med zadnjim obiskom tega odbora, so me imenovali 1. julija za eh, generalnega direktorja in ITER je bil prvi dosje na moje mizi in niti dan ni minil, ko ne bi bil ITER ponovno na moje mizi. Danes bi vam rad podal nekaj pojasnil o trenutnem stanju. Kolega, ki pa je pristojen za proračun, pa bo govoril o zadevah, ki so povezani s tem. Jaz pa se bom bolj osredotočil na upravljanje, vodenje in stroške, kajti moramo najti pot, kako bomo obvladali to projekt, da ne bodo spet eh, stroški previsoki. Struktura ITRA je zelo kompleksna. Pod, v skladu za sporazumom ITR ima organizacija, je organizacija odgovorna tudi za strukturo, hkrati pa morajo posamezne strake prispevati tudi komponente in sicer pod svojo lastno odgovornostjo. To pa počnejo preko svojih domačih agencij. Evropske domača agencija se imenuje Fusion for Energy in je locirana v Barceloni in trenutno direktor Frank Brisko sedi poleg mene. Evropska unija prispeva več kot 45 odstotkov verov oziroma jih je prispevala med fazo ustanovitve in vse druge posamezne stranke pa vsako po 9 odstotkov. Komisija, ki predstavlja Evropsko unijo v svetu ITRA, ki je glavni upravljalni organ, Ven, eh, seveda tam so odloča, vendar pa za vse velike odločitve je potrebno soglasje. To pa pomeni, da mora biti organizacija zelo učinkovita, hkrati pa tudi upravljanje. Z mednarodnim sodelovanjem tako visoke mere moramo pričakovati tudi določno mero kompleksnosti. Na, Evropsk, na ravni Evropske unije je bila agencija v Barceloni ustanovljena kot skupna organizacija in oni tudi morajo prispevati posamezne prispevke Evropske unije ITRO. Moramo zagotoviti in trenutno predvidevamo ukrepe za izboljšati strukture vodenja projekta. In poslali smo tudi delovni dokument, ki je bil nedavno sprejet in v katerem smo zelo jasno določeni, kako nameravamo izboljšati vodenje in upravljanje projekta oziroma strukture vodenja in upravljanja projekta ITER in to tako mednarodne organizacije kot tudi organizacije Fusion for Energy, ki je v Barceloni. Sedaj pa, kar se tiče stroškov, to je druga točka na mojem seznamu. Kot veste, je projekt doživel velik porast stroškov, vendar pa je treba vas opomniti, da je bil sporazum spodpisan novembra 2006 na podlagi začetnih ocen iz leta 2001. Torej ocene stroškov iz leta 2001 so bile potem sprejete tudi v mednarodnem svetu Združenih držav. 2007, ko je bil ITER ustanovljen, je bilo treba tudi izvesti pregled same organizacije in pa stroškov, seveda na podlagi tudi predvidenih stroškov z leta 2001. In ta pregled je vodil do jasnih kazalcev, ki so kazali, da so potrebni popravki teh predvidenih stroškov. Glede na to, ko, za koliko so se stroški povišali, je komisija naročila več ocen in več preučitev teh ocen. Sredi leta 2009 so vse te zunanje ocene bile zaključene in tako smo imeli dobro sliko o dejanskih stroških tega velikega projekta. In to smo vam tudi sporočili. Zaradi porasta stroškov Evropska unija ima vrzel približno 1,4 milijard evrov in sedaj moramo najti pot, kako bomo našli ta sredstva in tudi moj kolega vam bo povedal kaj več o tem. Kar se teče upravljanja projekta, komisija predlaga poti in dejavnosti, da bi zagotovili okrepitev vodstva. To je komisija močno podprla, ne samo kar se tiče delovanja organizacije Fusion for Energy, ampak tudi kar se tiče mednarodne organizacije obvestili smo vas, da je bilo vodstvo v obeh eh, organizacijah nadomeščeno. Sedaj imamo dva vrhunska direktorja, ki sta se že izkazala pri vodenju to vrstnih mednarodnih projektov. Eden je Frank Briscoe, ta je v Barceloni v Fusion for Energy in to je profesor Modušima kot generalni direktor organizacije ITER v Kadarašu gospod Briskov si noce prizadeva za to, da bi organizacija Fusion for Energy lahko zadostila potrebam, za katere je bila ustanovljena, za to, da bo organizacija učinkovita in da bo lahko uresničila svoj namen in res prevzela vodenje tega velikega projekta. Uh, V našem delovnem dokumentu, ki smo vam ga poslali včeraj zvečer, smo izpostavili zelo natančno različne načine, ki smo jih predvideli za to, da vam tudi pokažemo, da je, imamo samo en namen, namreč, da bi zagotovili, da v prihodnosti ne bodo stroški tako neobladovano rasli. Ta projekt namreč nujno potrebujemo, če želimo resničiti naše ambiciozne cilje na področju energije in zmanjševanja izpustov CO2 projekt, v katerega si ne moremo privoščiti, da ne bi vlagali van. Frank Biskov, ki sedi poleg mene, je pripravil zelo ambiciozne načrte. Nekaj rezultatov tega smo že videli. Videli smo tudi že prve ukrepe, ki izboljšajo postopke javnega naročanja in upam, da boste kasneje tudi nam dali možnost, da vam lahko pokažemo tudi, da res počenjamo vse, da bi izboljšali vodenje tega mednarodnega kompleksnega projekta. Hvala lepa. Hvala lepa s pogledom na uro bi dal besedo generalnemu direktorju za proračun Žožuanu, kajti on mora ob pol štirih že naprej na naslednjo eh, razpravo, zato najprej besedo gospod Žan Žuan. Euh, Hvala lepa. Torej, kar se tiče teh dodatnih sredstev, ki so tukaj nastali, obstaja zelo strok postopek. Komisija je skušala v zelo tesnem finančnem okvirju zagotoviti potrebna sredstva. za kritje te vrzeli. Julija 2010 smo državam članicam in pa svetu tudi v povezavi z navedbami nadzornega sveta iz julija podali predlog, Namreč, da naj bi v letih 2012 in 2013 odobrili sredstva v višini 860 milijonov evrov. Štirideset milijonov pa moramo še nekako financirati od teh osemsto šestdeset. 400 milijonov jih imamo iz um, drugega poglavja zaradi določenih stroškov, ki so bili nižji kot predvideni, 460 pa okvirju Deploy Mars v rubriki 1a. In um, obveznosti pa rastejo vsako leto za milijardo. Vmes smo morali na novo preračunati, kakšne so naše potrebe, spričo tudi pritiskov strani sveta in parlamenta, zato da smo lahko podali natančen prikaz celotnega financiranja projekta ITER. Predvsem v drugem poglavju smo imeli možnost, da smo z prenosom razpoložljivih sredstev na 1A, smo lahko na ta način sprostili predvsej sredstev. To pomeni, da bi to lahko tudi svet in da če bi to lahko svet in parlament odobril, bi lahko že v okviru tekočega trenutnega pač proračunskega postopka zagotovili celotno financiranje v višini 1,4. milhões torej tu gre za prenos sredstev tudi v višini 840 milijonov evrov, upoštevajoč razpoložljivih sredstev iz popravka proračuna za 2010, potem bi imeli tudi uh, dobrih 90 milijonov iz rubrike 5. tako bi lahko tudi v okviru zvišanja oziroma eh, pri plačah določene sredstve prihranili. To bi bilo 94 milijonov evrov, ki bi jih lahko tukaj uporabili pri neizkoriščenih sredstvih, potem pa še 15 milijonov v okviru 1A in tudi v okviru navedenih ga prenosa sredstev, bi lahko pokrili potrebe sredstev za ITER in sicer od jeseni letošnjega leta. To je odgovor za svet in za parlament toliko torej z moje strani. Sedaj pa je pomembno, da vse te določbe sprememo sedaj. Torej, z osnutkom proračuna 2010, torej z osnutkom proračuna 2011 in pa z popravkom proračuna za 2010. Torej, če pa bomo zamudili to priložnost, pa bomo naleteli na zelo velike težave, kajti prihodne leto teh razpoložljivih sredstev ne bo več v proračunu 2011 in tam tega ne bo več. Hvala. Hvala. Na koncu pa bi dal besedo še direktorju agencije v Barceloni, gospodu Brisko. za kratko stališče. Če gre, prosim na kratko, kaj ti kolegi tudi želi postaviti nekaj vprašanj. Hvala lepa. Z veseljem bom povedal nekaj uvodnih besed in morda o dveh zadevah. Najprej bi rad povdaril naravo projekta, in tudi dejavnosti naslednjih dni. Seveda gre za zelo velik znanstveni projekt, ampak naslednjih 9 do 10 let gre tudi za, spos, za, za gradbeni projekt oziroma spostavitev tega. Preden sem začel v Barceloni, smo izvedli oceno in rečeno je bilo, da v Barceloni ni dovolj znanstvenikov in dovolj znanja. In zato sem takrat tudi predlagal upravnemu odboru, kar je bilo tudi odobreno v začetku oktobra, da se zadeve spremenijo in s tem smo tudi začeli. Naprimer, spremenil sem strukturo, sedaj smo to uredili v obliki projektnih eh, timov, vsak ima svoje odgov glavne odgovornosti, spremenil sem nekaj postopkov upravljanja projekta, vključil sem tudi nekaj drugih postopkov in um, srečal sem se z osmimi vodji proj timov projekta, zato da vidim, kakšen je položaj. Morda bomo morali zamenjati tudi nekaj osebja. Tisti, ki so trenutno odgovorni za projekte, bodo tudi morali posvedati svoje in v, dolo, v nekaj mesecih bomo sprejeli dokončno odločitev. Potem bi rad tudi povdaril, da, se, da ITER trenutno napreduje. Leta 2007 je bil začetek zelo počasen. Mislim, da smo vsi podcenili čas, ki bo potreben za to, da vzpostavimo nove organizacije v Kadrašu in v Barceloni. In tudi podcenili smo stopnjo, ki je bila potrebna za dokončanje. Ampak ta faza se je sedaj zaključila in sedaj smo prišli v dejansko v fazo izgradnje. Vstopili smo že oziroma podpisali smo že kar nekaj pogodb za ključne komponente in do konca 2010 bomo podpisali pogodbe za skoraj eno milijardo evrov del za zunanja dela, to pa je skoraj 25 odstotkov um, naših obveznosti v fazi izgradnje. Ko boste obiskali Kataraž, boste videli, da se stavbe že postavljajo, tudi ogrodja nekaterih velikih stavb so že postavljena in delo hitro napreduje. Hkrati pa smo tudi začeli pripravljati um, pogodbe v tovarnah v Evropi za ključne elemente, tako da bi rad podaril, da nismo več v začetni fazi, ampak smo že v fazi izgradnje. Hvala lepa. Hvala lepa in last but not least še gospod Lamur. Morda bi želeli tudi vi povedati nekaj besed. Monsieur le Président, euh, honorable parlementaire, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, tout d'abord. Spoštovani predsednik, gospodje pred, generalni direktori, gospe in gospodje, hvala za vabilo predsedstva k tej razpravi. Kratek bom, kot veste, smo 2. julija sprejeli sklepe sveta, v katerih sklep ja, eh, svet jasno izraža, kako pomemben se mu zdi napredovanje projekta ITER. Ta Razprava pa je odvisna od določenih eh, pogojev, predvsem gre tudi za dodatne potrebe za leti 2012 in 2013. To je svet rekel, da je treba upoštevati zgornjo mejo iz večletnega finančnega okvirja. To pomeni, da je treba tudi se pogovarjati o prerasporeditvi znotraj 1A. In eh, tudi določeni pošaljni zneski še niso bili skoriščeni in to bi bilo treba storiti. Svet je rekel, da so. Po, da morajo biti pogodbe tudi v teku razprav določene in to deka včeraj v trilogu o proračunu je bilo prvič govora o projektu ITRE in tu smo že dobili izpopolnjene številke. Predsedstvo zagotavlja, da bo storilo vse, kar lahko, zato da bo našlo spremljivo rešitev za vse strani in da bo to se zgodilo čim prej. Predsedstvo tudi upa, da bo komisija uresničila svojo vlogo posrednika in moderatorja. Kot predsednik skupine za raziskave in eh, nuklearna vprašanja. Lahko rečem, da razpravljamo o tej novi ureditvi izdat, proračunskih izdatkov. To bo tudi na dnevnem redu sveta 27. novembra, kjer vam bomo tudi predložili nekaj v zvezi z projektom ITER. Hvala lepa. Hvala. Vse odeležene situacije očitno izjavljajo, da je interes zelo velik za to, da bi ITER projekt lahko se nadaljeval in se dobro razvijal, ampak vsi tudi pravijo, da nam je vsem v interesu, da se to dogaja v nekem urejenem okvirju. Pet govorcev se je prijavilo in zelo vam bom hvaležen, vse ostale bomo tudi zapisali, zelo vam bom hvaležen, če bi pri vprašanjih lahko bili čim krajši. Kot rečeno, imamo problem, gospod John John mora še na nek drug sestanek. Če imate vprašanje neposredno za gospoda, prosim, če nam lahko to sporočite, kajti potem bomo na, poklicali najprej vas. Drugače pa gremo po vrsti. Izvolite. Gospa Madruel, hvala lepa. Kratka bom. Najprej pozdravljam goste, hvala za vaše razlage. Kot je rekel predsednik, je ITER zelo pomemben projekt in sedaj se že kar dobro spoznamo. Naša politična skupina to tudi podpira. Vendar pa je pri ITRU veliko problemov z proračunom, z vodenjem, z upravljanjem in tako naprej. Torej, tu so problemi, ki ste jih omenili in naš odbor prav dobro pozna te probleme. To seveda uh, tudi povzroča skrbi tudi pri tistih, ki projekt zelo podpiramo. Glede na različne eh, analize, kjer so razdeljeni tudi posamezne probleme, imam pa tudi konkretno vprašanje kako za gospoda Smica. Kaj je komisija v zadnjem času naredila, kaj ste naredili vi ali Euratom v zadnjem letu? zato da bo parlament lahko ponovno pridobil zaupanje v ta projekt, zato da boste pomirili tudi naš odbor. Želimo, da bo se skupaj dobro potekalo in da bo tako tudi v prihodnosti. Torej prosim, da nas ne strašite, ampak nam podajte dokazila za vaše številke, zato da bomo potem lahko rekli, to so zneski, ki jih moramo plačati prosim, da nam to poveste na kratko, ampak tako, da bomo lahko tem številkam zaupali. Pa še kratka pripomba, zelo smo se čudili, da pri to vrstnem projektu, kot je ITR, projekt, ki ima tako velik gospodarski pomen in kjer so takšni veliki problemi, da. Sedaj v novem organigramu Euratoma najdemo manj o tem projektu, da je uh, manjši podarek za ta projekt, Euratom je to nekako kar degradiral. Hvala lepa, to je vse. Hvala, Kristjan Eler. Skušal bom biti kratek, ampak to ni tako enostavno. Najprej vnaprej. Mislim, da je tukaj večina poslancev, ki podpira ta projekt, ampak moramo potegniti črto in reči, to pa ne velja brez pogojev trije vidi, ki se mi zdijo pomembni. Pred dvema urama smo prejeli dokument, kjer komisija v delovnem dokumentu predstavlja svojo predstavo v zvezi z strukturo vodenja na mednarodni ravni in tudi na evropski ravni v organizaciji Fusion for Energy. In moram reči, da seveda v dveh urah nismo zmožni tega oceniti obstajajo določeni vidiki, ki se nanašajo vodenje na evropski ravni, ki ustrezajo dokumentu, ki smo ga sestavili več eh, političnih skupin skupaj, ampak kot rečeno, gre samo za načrte. Od predstavnika vodstva smo slišali, kot da ste sedaj v bistvu že pooblaščeni, da to skupaj izvedete, ampak jasno treba povedati, da niste. Uh, mislim, da parlament brez dejanske analize tega, kakšni so nove strukture, kakšni so novi mehanizmi kontrole, da lahko tukaj nekaj odobri iz proračuna. Treba je jasno povedati, da to nista dva ločena postopka, ampak sta ta dva postopka med seboj pogojena. Naj vam podam primer. Kaj ti tukaj je bila tudi podana izjava, da so številke iz leta 2001 in da je sedaj osnova drugačna, To je tako pravilno, kot tudi napačno. Mi sicer nismo nikoli dvomili o tem, ampak vi smo prebrali vaše zapisnike in kontroling v tem projektu je popolnoma odpovedal, kajti pri natančnem kontrolingu bi na letni osnovi že morali vedeti, kakšna so odstopanja. Torej, načelno problematika, da se je projekt podražil, smo sprejeli, čeprav to seveda ni enostavno sedaj rešiti v proračunu, ampak vprašanje, zakaj leta in leta niste imeli zadostnega kontrolinga, ki bi v kakršnikoli meri eh, obdelal ta odstopanja, ta vprašanje, to vprašanje pa moramo um, postaviti in to kljub interni reviziji, ki ste ga imeli, ki smo ga tudi mi prebrali in kjer so se pojavljale očitne napake pri kontrolingu in o tem smo bili tudi obveščeni. Kar se tiče proračuna. Uh, imamo načelno problematiko v zvezi z tem proračunem in to je prvič, ali so številke prave, kaj ti prave. Temeljijo na tem, da je svet Julija rekel, da ne želi 2,7 milijard zapraviti, ampak 6,6. To je sicer dobra želja, pobožna želja, na to je tudi upravni odbor um, se odzval in je rekel, ja, to lahko tudi 6,6 milijard, ampak zakaj je to možno, tega nam pa nihče nikoli ni povedal kakšni so tu manevrski prostori, ki so možni za to, da bi projekt na tej ravni tudi financirali. Drugič, kar se tiče neposredno eh, proračuna, ste nam sedaj rekli, da od 11. novembra je treba na hitro to narediti iz rezerv, eh, kaj te prihodnje leto tega denarja ne bo. Uh, in lahko rečem le jasno, ne verjamem, da je parlament pripravljen to sprejeti, ne da bi se prej določilo, kakšni so načelne nove strukture, kajti ne moremo iz proračuna izvajati nekih uh, prenosov iz um, eh, 1A, to je uh, zna, torej program za raziskave in tako naprej, ne da bi vedeli, kakšne so nove strukture vodenja in ne da bi vedeli, ali so številke prave. Drugi problem, tu nimamo le problema premajhnega financiranja preteklih dveh let, ampak imamo problem tudi v tem, da je mednarodna struktura postavljena tako, da pravzaprav ni tukaj mednarodna organizacija tista, ki odloča o proračunu in tehničnih komponentah, ampak so to nacionalne agencije. Torej jasno je in tudi že izvedenci so to povedali, da je ta to združevanje komponent nekaj, kar bo vodilo do velikih dodatnih stroškov, razen če bi se spremenilo upravljanje na mednarodni ravni. In potem je seveda tu vprašanje, kako naj to financiramo. Ali naj rečemo, da bo. Ali bodo potem eh, predvideni dodatni stroški prišli tudi iz okvirnega programa 7 ali iz okvirnega programa 8? Komisija mora na to odgovoriti, kako bodo takšne poraste stroškov uh, in to ne le za projekt ITER, ampak tudi za Galilejo in GMS, kako bodo to v, v prihodnosti potem izravnali v proračunu, kajti trenutno tega deficita za naslednje dve leti lahko sicer krijemo iz eh, proračunov in tudi iz ostankov 1-2, ampak ne bomo pa v stanju to početi v prihodnosti, ne da bi tukaj se bistveno, bistveno posegali v raziskovalne programe. Torej, tri vprašanja. A, proračun, potrditev proračuna lahko vežemo le na jasne izjave o bodoči strukturi menedžmenta in kdaj bo to že vodeno, ne pa izjava, da je to že narejeno, ker to ni res. Druga izjava, kaj bomo naredili tako rekoč za problemi, ki ne izvirajo iz evropskega dela, temveč ki prihajajo iz ravni. Iz mednarodne ravni saj vemo, da bodo tam stroški narasli, in kje bomo tu zagotovili denar v proračunu. Potem pa še tretje vprašanje, tu moram biti zelo jasen, potrebujemo tudi eh, izjave o tem, kako naj v celotnem okvirju FP7 in FP8 obravnavamo to vrstne velike projekte. ITR bomo morda še rešili, ampak kje bomo dobili denar za druge velike projekte, tega pa ne vemo. In to je politično vprašanje, eh, politično vprašanje ki presega se le ITR. Hvala lepa. Kolegica Jordan Cizelj. Razmišljam zelo podobno kot moja kolega, ki sta govorila pred mano, zato bom zelo kratka. Tudi sama menim, da se mora projekt eh, nadaljevati. Vendar pa ne moremo le reči, da manjkajo 4 milijarde in ne moremo se pogovarjati samo o tem, odkot jih bomo vzeli, ampak pod katerimi pogoji smo pripravljeni te 4 milijarde evrov tudi zagotoviti. In od komisije bi rada nekoliko več informacij o tem, kako bodo zagotovljeni pogoji, za katere sama menim, da so nujni. Eden med njimi je ta, da mora biti nova kalkulacija natančna, takšna, da ji bomo lahko zaupali. Eh, potem drugi, da zagotovimo, da, no, eh, da zagotovimo dodaten denar v celoti in ne odpiramo vprašanja zdaj, pa potem spet čez eno leto za, drug, eh, za drugi del denarja, ki ga moramo zagotoviti. Tu imam tudi pomisleke. Eh, pri transferju denarja iz sedmega okvirnega programa. Potem eh, kalkulacija mora biti seveda taka, da je brez novih podražitev. Zagotoviti moramo nemoten potek projekta brez časovnih zakasnitev. Potem seveda ustrezno vodenje projekta, tako da bomo imeli zaupanje v to, da se bo projekt eh, dejansko nadaljeval tako, kot, nam bo, kot zdaj načrtujemo. Morda so, eh, so odgovori na ta vprašanja res že podani v delovnem dokumentu, ki ste ga omenili, vendar moram povedati, da sama delovnega dokumenta včeraj zvečer nisem prejela. Morda smo ga dobili danes popovdne, malce pred razpravo in uh, moram reči, da je to pravzaprav neresno, zaradi tega, ker bi debata lahko bila bistveno boljša in dobra, če bi imeli mi možnost ta dokument prej prebrati in na, na njegovi podlagi eh, potem tudi postavljati vprašanja. In še drugo vprašanje. Eh, omenili ste, da je bilo vodstvo ITER Organization in Fusion for Energy zamenjano. Eh, mene zanima, kaj pa se je zgodilo v Evropski komisiji, da jih bomo lahko v prihodnosti eh, in pa tudi seveda sedaj bolj zaupali. Madame Gostet. Gospa Grostet, prosim. Euh, Hvala, gospod predsednik. Mogoče lahko opozorim na to, da je ITER projekt med partnerji, so tudi še drugi partnerji. In ne moram si predstavljati, da ne bi podpirali sto odstotno takega projekta, kaj ti gre za projekt, eh, ki eh, je usmerjen v prihodnost in ki se nanaša na prihodne generacije. V politiki je treba tu in tam sprejeti dejstvo, da se ne vidi samo nujnost današnjega dne, temveč da se tudi pogleda čez rob eh, lastne sklede. Seveda se je danes že govorilo o dodatnih stroških, vse to je znano komisija je to ustrezno pojasnila in pravzaprav eh, me je pomirilo, ko sem slišala, da še obstajajo možnosti, da bi v eh, proračunu 2010 eh, še organizirali dodatna sredstva in pravzaprav ne moremo reči, da se s tem ne strinjamo in da ne bi odobrili teh subvencij. Se pravi, eh, saj gre tudi za zaupanje partnerjev v Evropsko unijo, ki, je, ki ga potrebujemo. Gre za verodostojnost Evropske unije v svetu. Torej moramo eh, nekako se izvleči iz te eh, gošče. Vsi seveda čutimo, da pri ITRU ni bilo vedno potrebne preglednosti ali da je šepala tu in tam tudi komunikacija. Vemo tudi, da je potrebnega več denarja, kar se večajo stroški, zato je proračun za 2011 eh, mora biti večji od 2009, ampak to je treba ustrezno posredovati tudi na vzven. Seveda bi bilo dobro, če bi se to storilo tudi že prej, ampak ravno v kriznih obdobjih, ko vsi vrčujejo in gledajo na denar, moramo biti seveda eh, pozorni in pomagati tistim, ki razvijajo ta projekt ITER in ki se trudijo vrčevati tam, kjer je možno in kjer je to smiselno, tako da bi se ohranilo zaupanje. Ne moremo zavrteti kolesa nazaj, moramo uh, iti naprej. In Eh, dali smo določene obljube in da bo projekt zaživel, moramo predvsem zahtevati, da je pregleden, transparentnost. Torej, slišali smo, da je možna rešitev še v okviru letošnjega proračuna, zato se moramo uh, No, zato moramo pohititi, pohititi ne more biti edini eh, proračun za, eh, odbor za proračun, ki o tem odloča, gospod Konesaras. Hvala. Želim povedati, da gre za kratko in dolgoročne investicije in eh, raziskave so dolgoročna naložba in od tega ne bodo profitirali otroci, temveč eh, nečaki in unuki. Eh, pred eh, mesecem nisem bil v Karadašu in moram reči, da sem bil zelo impresioniran. Videl sem, kako napreduje projekt ITER in mislim, da je ta projekt res eh, nekaj, s čimer se lahko ponaša evropska politika. Strinjam se z govorniki pred mano. Moramo natančno vedeti, eh, kakšen je naš cilj. Eh, torej to mora biti zagotovljeno. Vendar eh, moramo, eh, moramo zagotoviti tudi, da bo Evropska unija pri tem projektu še naprej imela pionirsko vlogo. Zato ne smemo opustiti tega projekta. Jean Joël je podal svoje predstave in mislim, da je potrebno in pomembno, da začnemo uh, s koraki ki so potrebni, več je tudi poti financiranja, to je bilo rečeno. Torej, proračunska disciplina doslej ni bila najboljša, to ni samo kritika, temveč to je enostavno ugotovitev. Na osnovi podatkov, začeti projekt eh, na osnovi podatkov iz leta 2001 je tvegan podvig za to, Želim prositi komisijo in tudi Fusion for Energy in druge udeležence, da združijo podatke in da pripravijo načrt, v katerem bo natančno eh, ponazorjeno, kakšno stroške pričakovati v prihodnosti, čeprav se seveda zavedam, da je težko kalkulirati dolgoročne stroške na področju raziskav. Ampak te podatke potrebujemo, samo na ta način bomo lahko soglašali z nadaljevanjem tega projekta in eh, bomo lahko ustrezno analizirali projekt. Hvala. Hvala. Jaz nisem tako navdušen pristaš kot gospa Grostet. E, gre za dolgoročno naložbo in za zelo veliko denarja, nimamo pa nobenega zagotovila. Torej, bili so tudi drugi programi, naprimer e, program za kmetijstvo ali program za podnebne spremembe, ko se ne ve, ali Eh, bo stvar na mizi čez dve, tri leta spet ponovno. In tu uporabljamo veliko sredstev za en projekt, ko sploh ne vemo, ali bomo čez 30-40 let imeli neko korist od tega. Eh, obnovljive vire energije takoj potrebujemo, večjo energetsko učinkovitost takoj potrebujemo in tudi zato je treba izvesti raziskovalne projekte. Zato sprašujem, ali je sploh smiselno se angažirati, ne da bi eh, zagotovo vedeli, da bomo zmeraj morali samo eh, to samo prispevati denar in denar in da nimamo koristi. Naši partneri ne plačujejo, samo mi plačujemo za ta projekt in to ni eh, prav, gospod Redazi. Merci, Alors, moi... Hvala, gospod eh, predsedujoči. Več eh, točk želim omeniti najprej nekaj o proračunu. Sedaj se opozarja na razdelek eh, dve in to je kmetijstvo. Torej sedaj smo v težavni situaciji. Mi kot politiki naj bi otegnili od kmetijstva 400 milijonov evrov ravno v času teh finančnih težav. Torej, tu se moramo vendarle tudi zavedati svoje odgovornosti. Vi govorite o 15 milijonih evrov za podnebne spremembe in za razvoj obnovljivih virov energije. In to vse je povezano s poročilom Van Brent. Torej, ta denar se potem tam otegne in gre v projekt ITER. Um, o vprašanju v zvezi s 540 milijoni, ki naj bi jih. Um, nekako financirali iz raziskovalnega programa. Zato sprašujem, ali bo zato manj denarja za druge fuzijske projekte v Evropi in če ne, kje bomo otegnili ta denar? Torej, kje bomo vzeli ta denar? Če mi boste rekli, da boste to otegnili od nemških ali španskih eh, fuzijskih projektov, potem to pa dajte naravnost, da bomo videli. In druga točka, govorite o skupnem financiranju projekta ITER, ampak zdaj govorite samo o financiranju 2012-2013. Kaj pa bo sledilo po letu 2014? Od kje denar? In še zadnje vprašanje. Tudi jaz sem bila v Kadarašu in tudi iz, tega, iz tih krajev sem, torej tam sem doma. Tam se je delo začelo, tako kot je povedal gospod Brisko. Vendar to so deli, ki so, s katerimi se je začelo nezakonito. E, sploh ni, so bila opravljena potrebna pripravljalna dela. E, naprimer, nimamo odločitve o tem. To vidim, vidim eh, obvestilo z 13. oktober gospoda Motošime, kjer je rečeno, da bo eh, vključitev javnosti potekala šele konec oktobra. Torej, očitno nas imate za norce. E, torej, začne se z gradbenimi deli in javnost se vpraša potem. Kaj pa je z verodostojnostjo eh, do eh, ljudi. Torej, če ali zadostuje soglasje komisarja, da se lahko začne z deli, sploh ne vem, kako je z gradbenimi dovoljenji. Prišlo je do eksplozije strošk od, 2000, strošk od 2001 do 2010, se potroji, so se potrojili stroški. Nezakonito, ilegalno se tam gradi in. in državljani iz okolice niso vključeni. To se mi zdi vse zelo čudno, gospode Kastiljo, prosim. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej hvala za pojasnila in za to, kar smo slišali. Eh, pridružujem se nekaterim govornikom pred mano in zato bom bolj kratka. Želim se osredotočiti na glavni problem očitno je, da gre za uh, problem menedžmenta pri tem projektu. Od uh, eh, vsega začetka, od uh, razlage tega projekta do obravnave eh, gospodarskih vidikov, do organizacije in izvajanja projektov. Povsod so težave. Z, z ozirom na prihodnost se mi zdi kar zanimivo, da eh, je prišlo do ponovnega neuspeha v administraciji in sicer v tistem delu administracije, ki eh, bi moral ugotoviti ta odstopanja že v zadnjih letih. In to je pravzaprav tisti del uprave, ki um, posvari in ki pravi, da, je, da prihaja do odstopanja in da je treba ukrepati. To deluje v vsaki firmi tako. Uh, Eh, ki je koliko toliko učinkovita. Tu pa to ni uh, funkcioniralo. Torej, jaz podpiram projekt, ta projekt je zelo zanimiv in zelo pomemben, ampak če vse ne funkcionira, če nimamo nobenih napredkov, ne bom prepričala kolegov, ki projektu nasprotujejo. Sedaj smo slišali neko novo definicijo, in, z, in v zvezi s tem se, postavlja, se mi postavlja vprašanje, kako boste zagotovili, da se bo ta del uprave lahko oprl na določene instrumente, ki so pravzaprav šele povzročili te težave. Kolegice in kolegi, eh, zaenkrat bom eh, prekinil eh, ta vprašanja, da bo gospod Jean-Jean lahko odgovoril. Eh, bilo je nekaj zanimivih vprašanj, ki eh, so bila postavljena tudi njemu in mislim, da je dobro, da sedaj odgovori, tako da nam mm, da ne bo popihal preden bo odgovoril na ta vprašanja. Hvala, gospod predsednik. Eh, na nekatera vprašanja bom odgovoril, eh, ostala pa prepustil eh, kolegom, kar zadeva financiranje naslednje. Odki denar? Želim se povrniti na proračunsko vrstico dve. Ali bomo preprečili uporabo finančnih sredstev, ki jih Evropa potrebuje. Gre za proračunska sredstva, ki eh, 2010 niso bila uporabljena. Eh, leto se je pravzaprav za kmetijstvo že končalo 15. oktober. To je denar, ki je na razpolago. In pravzaprav se vrne državam članicam, ker dan denar ni bil uporabljen. Torej pravzaprav se to vrne v proračune držav. Torej imamo to zgornjo mejo, to maržo. Eh, z, iz kmetijskih sredstev. In to uh, bi lahko uporabili in prenesli na razdelek 1a za izdatke v, v, v, v povezavi z ITER. To ne pomeni, da evropskemu kmetijstvu krademo denar, temveč to je denar, ki je predviden v proračunu 2010, ki pa zapade konec 2010. In zato je tako nujno sprejeti ustrezno odločitev. Kaj ti drugače je ta denar za Evropo zgubljen? Torej, to možnost imamo, da kmetijstvo ker je pač kmetijstvo letos uporabilo manj denarja, kot je bilo za to predvideno v proračunu. Drugič, v zvezi s financiranjem 460 milijonov evrov. Kolega bo eh, seveda obrazložil podrobnosti eh, v zvezi z eh, sedmim raziskovalnim programom. Ta denar je v primerjavi s eh, celotnim proračunom pravzaprav skromna vsota, približno dva odstotka za eno leto. Dobro, to je. Uh, sicer določena veličina, ampak kljub temu eh, skromna, če eh, upoštevamo celoto. Zaradi backloadinga je ja prihaja tudi letno do povečanja sredstev. To je eh, predvideno tudi v finančnih perspektivah 2013. Tretje vprašanje, kaj se zgodi, eh, če eh, bo tudi po letu 2013 eh, prišlo do teh prekoračitev proračuna. Komisija se je, je nastopila zelo odločno in je imela tudi velike težave z državami članicami na junijskem svetu. Komisija je povedala in ustrajala na tem, da ne more biti tako, da bi vsa druga politična polja podredili in žrtvovali temu projektu. Torej, zaradi tega ambicioznega projekta ne moremo zmanjšati naših ambicij na drugih področjih. Ta preostanek iz kmetijskega proračuna je pravzaprav srečna, srečen slučaj. Sicer pa lahko povem naslednje. Torej, pripravljeni smo tu predvideti znesek, da bi za velike projekte vedeli, za kakšne vsote gre, ampak ne more biti tako, da moramo stalno financirati tudi prekoračanja proračunov in zato potrebujemo rešitev. Pri ITER je komisija rekla, da se uh, udeležba denarja Unije neha pri 1,4 milijarde evrov. Če bi prišlo še do večjih prekoračitev, morajo to financirati nacionalne države. Torej, moramo se vprašati, ali ne, ne, bi, ali ne bi potrebovali posebne, posebna mesta za vel, velike projekte, ki bi jih financirali z nekim fiksnim zneskom, ki bi bil zato predviden v proračunu skupnosti, ampak. Uh, Zato bomo pripravili ustrezen predlog v naslednjih finančnih perspektivah. Torej, toliko o tej temi, gospod predsednik. Želim ponovno povdariti, kako pomembno je najti trajno rešitev za to soto 1,4 milijarde in sicer v spravnem postopku po jutrišnjem v svetu. Veselilo me je slišati, da je svet, eh, zgleda sedaj malo bolj fleksibilen. Prvotno je svet hotel v razdelku 1a vse spremeniti. Torej od tega ekstremnega prepričanja sveta se bomo verjetno le oddaljili in upam, da bo tudi parlament podprl predlog komisije, kajti mislim, da je to edina pot, da bi nadaljevali s projektom ITER, eh, tako kot predvideno in po predvidenih rokih. Sedaj pa bo gospod Smic odgovoril na ostale vprašanja. Hvala lepa. Še nekaj odgovorov na vprašanja z moje strani. Najprej bi želel podariti, kako cenimo poročilo ki, nam, ki ga nudite projektu ITER. Ne moremo si privoščiti, da tega projekta ne bi izvajali. Če bi se to zgodilo, bi imeli resne probleme pri bodočjo skrbi z energijo in prav gotovo bi se soočali z težavami pri izpolnjevanju okoljskih ciljev, ciljev glede izpustov CO2. In uh, res je, ta projekt predstavlja določeno tveganje, kakor tveganje predstavljajo vsi raziskovalni programi, ampak preprosto si ne moremo privočiti, da bi ga opustili. Tukaj gre tudi za vprašanje verodost, naše verodostojnosti na globalni ravni. Podali smo svoje zaveze, združili smo se z drugimi partnerji po svetu in oni pričakujejo našo vodilno vlogo. Uh, s tem, da bi sedaj obupali, da ne bi spomnili svojih zavez temu projektu, bi bil zelo slab signal na mednarodni areni. Potrebno je najti 1,4 milijarde evrov. Seveda pa se to ne sme zgoditi na račun okvirnega programa. To ste povdarili številni izmed vas in tudi sami smo to povdarili. Okvirni program. Uh, torej trenutno predelagamo, da bi 60 milijonov eh, vzeli iz eh, okvirnega programa in to je razumno. Kot novi generalni direktor bom naredil vse za to, da ne bi prišlo spet do teh prekomernih stroškov. Od imenovanja julija se soočam s temi težavami in eh, podozel sem že marsikateri drastični ukrep, spremenili smo strukturo upravnega odbora, mednarodne organizacije ITER in pa tudi vodstva v Barceloni. To so bile spremembe, ki so bile nujno potrebne za to, da bi imeli pravega človeka na pravem mestu. To, so, to niso politiki, ampak so osebe, ki bodo sposobne voditi takšne projekte, kakršen je ITER. Eh, gospod Brisko je bil imenovan zaradi ravno takšnih sposobnosti. Njegov eh, življenjepis je občudovanja ureden. Torej, želimo izpopolniti vodenje, delovanje programa. Eh, predloge, ukrepe smo predložili v obliki dokumenta. Včeraj, nekateri ste ta dokument dobili danes zjutraj, zato se opravičujem. Uh, Um, ampak uh, že, obljubljam vam, da se bom vrnil v vaš odbor in razpravljal z vami, da bom še razpravljal z vami o tem dokumentu. Skušal sem vam samo dokazati, da nismo tukaj samo zato, da bi prosili za dodatna sredstva, ampak da prihajamo z vami tudi z rešitvami, kako izboljšati projekt in pa vodstvo. Zahvaljujoč gospodu Brisko, smo že prihranili veliko denarja. Um, sedaj pa svet pravi, če ste že nekaj denarja prihranili, potem pa morda potrebujete um, manj denarja za celoten projekt. Ampak to ni realistična razprava. Mi želimo poskrbeti za varčevanje denarja, zato da bi potencialno lahko pokrili probleme, ki se bodo pojavili morda čez tri ali štiri leta. In to pomeni, da potrebujemo vso vašo politično podporo, zato da dobimo 1,4 milijarde v prihajajočih letih. Se si ne moremo privošiti, da bi ta projekt propadel in da bi bila da bi bil ogrožen nas mednarodni ukrep. To bi bila tudi grožnja za varno skrbo za energijo v Evropi. Tudi temu se ne smemo odpovedati. Hvala. Gospod Briskol, želite dodati tudi vi še kaj? Hvala. Vprašali ste me, ali smo pripravljeni začeti delo. Morda, to, morda sem napačno razumel, ampak uh, Skušal sem vam pojasniti, da je ITER že v fazi konstrukcije, torej se premikamo naprej, ne glede na vse. Lahko vam povem, da smo se odločili o tem, kakšne spremembe so potrebne. Začeli smo te spremembe tudi izvajati, morda bo tralo še nekaj mesecev, da bomo poskrbeli za vse te spremembe, ampak lahko vam zagotovim, da se sedaj premikamo v pravilno smer. Kar še tiče stroškov, eh, ste me spraševali glede jamstev in eh, tega, da se to ne bo ponovilo. Eh, moram povedati, da pri projektu, kakršen je ta, ni nobenih jamstev, ne morejo, ne morejo obstajati jamstva. Sedaj so, sta menili skoraj dve leti, uh, potem, ko so se pojavile nove ocene stroškov in od takrat so te ocene preverili, preverili skupine neodvisnih strokovnjakov, torej te ocene so verodostojne, ampak ne glede na to, uh, v vseh teh dveh letih ni bilo nekih negativnih eh, presenečenj. Še vedno živimo z enakimi ocenami stroškov, kot smo jih dobili takrat, medtem ko je bilo predtem eh, leto za leto. Leto za letom eh, je prišhajalo do negativnih presenečenj, pojavljali so se novi stroški, odkar smo dobili nove ocene stroškov, pa takšnih negativnih presenečenj več ni bilo. Tretja točka v tem smislu. Sedaj skušamo skleniti pomembne pogodbe, zasledujemo cene v industriji, to primerjamo z eh, proračuni, ki upoštevajo tudi naše cene stroškov in do sedaj eh, je vse skupaj pozitivno. Pogodbe, ki jih sklepamo, so nekoliko manj kot nastanejo manj, kot pa je bilo ocenjeno v proračunih in pa v ocenah stroškov. To pomeni, da so cene stroškov morda celo nekoliko previsoke, ampak tega ne bom preveč povdarjal. Potem ste me vprašali glede 7,2 eh, milijona evrov in 6,5. Eh, to zmanjšanje sredstev, temu smo se hitro prilagodili, ko je bilo to ehm, predlagano. 600 milijonov evrov zmanjšanja, s tem smo se lahko prilagodili. To je bilo enostavno povedati. To, kar smo prihranili pri pogodbah, bi lahko spet eh, izgubili v naslednjih mesecih ali naslednjem letu. Zato želim, da stroški ostanejo enaki. Potem je bilo postavljeno tudi vprašanje v povezavi z zmogljivostmi in pa sistemi zgodnih opozoril. to bomo določili pri določanju standardov za naše projekte, tako bomo lahko ocenili napredek projekta, ali smo v določenem času opravili delo, eh, ki je bilo predvideno za to obdobje in ali smo plačali za to delo enako, kakor smo napovedali ob začetku. Obstajajo standardne tehnike, ki jih bomo od sedaj naprej izvajali in uh, tako več ne bo obdobji, ko bomo v temi, če lahko tako rečem. Potem, kar se tiče vprašanja eh, legalnosti dela v Katarašu, naj vam povem, da nimamo problemov z francoskimi oblastmi, to je eh, zadeva mednarodne organizacije v Katarašu, ampak, eh, kakor vem, ni nobenih nezakonitosti. Imamo dovoljenje za gradnje za tiste zgradbe, ki jih izgrajujemo. Ali so potrebna dodatna mm, dovoljenja, to ne vem, bi pa z veseljem še več povedal o tej točki. Hvala lepa, sedaj še nekaj govornikov, gospod Adi. Hvala, gospod predsednik. E, končno se parlament ukvarja s tem, končno imamo možnost za razpravo s komisijo in svetom. Naslednje. Kar zadeva ITER, torej eh, tehnologija Tokamark eh, obstaja in v modelnem poskusu tudi funkcionira. To so vodikovi atomi, ki eh, se spojijo, ki fuzionirajo in ni radioaktivnih odpadkov, ki bi bili dolgo živi in tudi skoraj ni izpustov CO2. Torej ta tehnologija v zvezdah funkcionira. Premalo govorimo o eh, svetovni dimenziji tega projekta Gorbačov eh, 1995, Kitajska, Japonska, Indija, Brazilija. Eh, vse te države so zainteresirane in želijo tudi sodelovati. Na vrhu med EU in Azijo se ni govorilo o tem, zakaj se Kitajsko ne govori o tem, da bi naprimer študenti iz Kitajske lahko sodelovali eh, pri tem, zakaj ne prosimo kitajskih kolegov, da nam pomagajo v teh težkih časih eh, proračuna. Torej, mi pripravljamo svoje lastne pozicije in eh, nekako poskušamo vzeti eh, za to denar tudi iz kmetijstva torej vidno pri teh proračunih seveda ostane včasih ena milijarda tu eh, in tako naprej in vidno se ta denar vrača državam članicam. Vidno spet ostane denar in ta denar bi lahko uporabili za ta projekt. In komisija ni ustrezno obravnavala teh proračunskih vidikov, hvala, godu, hvala Bogu, sedaj vidi možnost, da se to financira, da bi se financiralo velike projekte kot ITER, Galileo, visokozmogljivostne železnice, potem um, energetska infrastruktura. Evropa mora investirati, predvsem tudi ITER. Uh, predsednik Barozo je predlagal euroobveznice komisija se ni ustrezno ukvarjala z eh, finančno arhitekturo eh, tega projekta. Pri naslednjih finančnih perspektivah moramo to bolj upoštevati eh, pri velikih projektih in tudi pri tem, kaj ti. Ta projekt ne traja samo nekaj let, temveč gre čez več finančnih perspektiv. Gospod Trautmann najprej. Je bila prva. Hvala, gospod eh, predsednik. No, zelo veliko vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s proračunom. Želila sem povedati samo naslednje. Ni nič hujšega, kot da sem. sem smo vedno zastrupljeni s temi finančnimi vprašanji ali da se moramo vedno ukvarjati uh, s tem, da razumemo, kako se sploh vodijo projekti. Torej, potrebujemo lastna sredstva, ne iz neke marže. Torej, mislim, da ni primirno, da za iter predvidimo neke marže. To, tega ne bo nihče razumel. Uh, moramo se vprašati, na kateri ravni želimo porabiti denar. Če se pogovarjate s proizvajalci mleka ali z drugimi v kmetijstvu, kako jim boste pojasnili, da se ta sredstva, da so ostala v eh, odboru za kmetijstvo in da so se sedaj prerasporedila. Torej, politično eh, to, tega ni mogoče ustrezno razložiti. Predvsem, da se to financira samo vedno iz nekih marš. Predvsem, kar zadeva eh, politiko izdatkov, eh, tu ja ne gre za enkraten pro problem, temveč potrebujemo pravilno strategijo. Resno in eh, se moramo lotiti Eh, vprašanja, kako zagnati, pognati gospodarstvo. Ali to ne bi bilo, bila lepa priložnost? E, drobtinica tu in tam je premalo, potrebujemo večletni proračun in tudi za nepričakovana tveganja potrebujemo ustrezne rezerve. Torej, če rabite ta to vsota 1,4 milijarde, je to cilj, ampak to naj ne bo nek prisilni jopič, to mora priti iz 1A ali 2 in tako naprej in mogoče s manjšim časovnim zamikom se da prihraniti tudi še kaj. To ni rešitev. Torej, eh, potrebujemo soglasje koncesijo sveta v dogovoru s parlamentom, tako da bo komisija imela lastna sredstva In to vprašanje bo nujno, da bomo lahko tudi verodostojni in komisija mora pripraviti predloge, eh, iz katerih bo jasno, eh, kako se bo financiral trajnostni razvoj tudi na področju kmetijstva, obnovljivi viri energije, torej da bo denar, ki ga potrebujemo, povsod na voljo. Eh, Japonska američani investirajo v raziskave. Vsi v nove tehnologije in tudi Kitajci, ki nas bodo pri zeleni tehnologiji tako in tako prehiteli. In mi, mi se spotikamo pri tem enem cilju. Pri Galileju smo videli, koliko časa je trajalo za to, da najdemo rešitev. Torej, mislim, da moramo res eh, se lotiti menedžmenta in malo moramo postati bolj daljnovidni potrebujemo dobrega graditelja, ki bo z veliko odgovornostjo to vzel v svoje roke in ki bo v stanju voditi to gradbišče tako, kot je potrebno, z odgovornostjo do parlamenta in do drugih inštitucij, do sveta in komisije. Samo tako bomo uspešni in to si sama osebno zelo želim in si želim uspeh za ta projekt, gospod Turmes. Um, Hvala lepa. Imam dve ali tri vprašanja za govornike, imam tudi vprašanja za belgijsko predsedstvo. Začel bom zadnjim. Če smo prav informirani, obstaja v svetu razprava o pravni osnovi, glede tega, kako bi naj dosegli ta finančni dogovor. svet naj bi zavračal kot pravno bazo medinstitucionalni sporazum oziroma želi uporabiti člen 312, kjer bi, bila, kjer bi bilo potrebno soglasje uh, za odobritev. Ali lahko belgijsko predsedstvo pove nekaj o tej razpravi v svetu, kar se tiče vprašanja stroškov? Povedali ste, da ste prihranili nekaj denarja ali bi lahko opisali podrobnosti stroškov. Ali lahko poveste, kakšni so stroški delovanja reaktorja in pa stroški izgradne reaktorja. To je bilo določeno leta 2001 in nikjer nismo videli dokumenta, kakšni so danes ti stroški in uh, tudi drugi stroški, stroški naložb, nad tem sploh nimamo nadzora. Zato bi bili presenečeni, če bi, če bi ocene stroškov iz 2001 o stroških delovanja in pa stroških razgradnje bili enaki danes kot leta 2001. Uh, uh, To je pomembno zaradi vprašanja preglednosti. sicer bi lahko prišlo do prekrivanja stroškov, česar se mi ne bi zavedali. Vi pravite, da je ta projekt nezamenljiv oziroma nepogrešljiv. Kolikor vem, gre sedaj za fazo raziskav ITER, potem bi naj v letu 2000. 40 ali 45 imeli nekakšen demonstracijski reaktor, ki pa ne bi bil v Evropi, ampak na japonskem. In šele potem, ko bi bil ta preizkusni reaktor uspešen, bi lahko prišlo do komercialne uporabe tovrstnih reaktorjev. Torej, ali je popolnoma zgrešeno, če rečem, da pred 2090 ali 2100 Tudi, če smo zelo optimistični, torej pred letom 2100 ne bomo videli komercialne uporabe tega projekta. In če to vemo, tukaj odgovarjam tudi gospodu Odiju, če mi, mi prisluhnil. Mi kot zeleni podpiramo znanost. Ampak, če moram rešiti svetovno energetsko krizo in pa okoljsko krizo. Ali se je kdo vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi vzeli 15 milijonov ples, plus 50 tisoč eh, raziskovalcev, če bi to uložili v učinkovite električne motorje, v, v varčne hiše, v v fotovoltaiko, potem bi morda dobili boljše in pa bolj eh, kratkoročne rezultate oziroma hitre rezultate. To bi bilo izhodišče, s katerim bi lahko potem primerjali tudi ITER. Potem še evro obveznice. To pomeni, da Evropa predhodno investira nekaj v infrastrukturi boste naprimer eh, investirali v fotovoltaiko in boste dobili denar nazaj ali pa v, za izgradnjo hiše in boste dobili denar nazaj. Ko gre za fuzijski reaktor, pa je to nekakšna črna luknja, to posrka milijone in milijarde denarja in nikoli ne dobiš eh, denarja nazaj. Kaj ti ni nobenega finančnega dobička iz vsega skupaj. Če torej želimo ubiti idejo evro obveznic, potem lahko to naredite na ta način, da evro obveznice povežete z iterjem. Evro obveznice lahko uporabimo samo tam, kjer imamo nek dobiček, nek uh, povratni denar. Pri iterju to ni možno. Sam se zelo zauzemam za evroobveznice, ampak moramo pametno razmisliti o tem, kako jih uporabiti. Gospod Eler. Um, Kristjan Eler. Še enkrat uh, tudi v luči prihajajočih pogovorov o proračunu. Mislim, da se države članice nekoliko neodgovorno obnašajo, ko so denar namenjen za raziskave um, znižali iz 7,2 milijard na 6,6. To ni vrčevanje, to je zgolj nek bilančni trik. Drugič, in to pravim kljub temu, da, oziroma mislim, da ne smemo sedaj iz nekega trenutnega nadušanja ukrepati napačno. Iz uh, odobritve denarja pri spravnem postopku uh, je potrebno jasno ugotoviti, kakšna bo struktura vodstva in kakšna bo struktura mednarodne uh, organizacije. takšne predstavitve želimo tudi v pisni obliki pred pogovori o proračunu. Tretje vprašanje, eh, to je vprašanje gospe Jordan Cizel, ki ni bilo odgovorjeno. Veliko smo govorili o strukturi projekta, vodilni strukturi projekta, ampak kako je z generalnimi direktorati, kdo bo pri generalnem direktoratu v bodoče vodil te projekte, ali želimo dati to na zunanje sodelavce, ali želimo imeti še naprej lastne strukture in uh, to z upoštevanjem tega, da je finančno projekt nekako do sedaj ni bil posebno uspešen. Potem tudi ločitev izvršilnega odbora, taj bi naj bil razpuščen in to bi naj imeli dve telesi, eh, nadzorno telo in pa eh, celotno temo javnih naročil. To je pomembno strukturno vprašanje in to je predpogoj za to, da bo projekt sploh deloval. In pa tretje vprašanje, izpoštovanje dokloda Turmesa gospodarsko gledano je prav to, kar ste povedali. Kaj nas bo stal nek ukrep in kaj nas bo stalo neukrepanje na neki drugem področju. Torej, do leta 2050 upamo, da bomo, odstot, da bomo lahko pokrili 50 odstotkov potrebe po energiji. Torej, tudi tukaj se usmerjamo v prihodnost. In enako velja za, ko razmišljamo o investicijah v obnovljive vire, kakor če razmišljamo o investiciji v to vrstne projekte. Oboje je nek blanko ček za prihodnost. Uh, lahko pa bi se skupaj rešili z uh, jedrskimi elektrarnami, potem bi lahko pokrili potrebo po energiji, uh, Eh, pa tudi gospodarsko bi imeli neposreden dobiček. Se pravi, mislim, da nimate prav. Je pa res, da si moramo pogledati tudi, kakšne so protinistični stroški oziroma koristi. Politično pa mora komisija povedati, kako bo v bodoče financirala dodatne stroške, ki nastanejo spričo takšnih projektov. Eh, ne moremo vedno znova imati denarja iz finančne perspektive tako ne bomo morali reš, reševati vsakega projekta. Torej, moramo se postaviti vprašanje, kako bo doče ravnati z proračunom in pa s tovrstnimi velikimi projekti. Še enkrat gospodu Smitu za tehnična vprašanja, strokovna vprašanja. Hvala. Res je to dolgoročen projekt in tudi projekti predstavljajo določeno tveganje, ampak to je priložnost, ki jo moramo zasledovati. To, da mislimo, da so obnovljivi viri tista rešitev, ki lahko poskrbi za oskrbo z elektriko v, pri, v, v naslednjih letih, to je napačna ideja, napa, napačna možnost. To ni realistično. Alternativa bi bila lahko jedrska fuzija, s tem pa se marsikdo ne strinja. Torej, projekt ITER je možnost, ki jo moramo raziskati, ki jo moramo preučiti. Druga točka. V prihodnosti se moramo izogniti temu, da ko imamo tako velike projekte, kakor eh, ITER eh, ali Galilejo, ko prihaja do prekomernih proračunskih izdatkov, se moramo vprašati, kako te stroške pokriti. Mi predlagamo v bodoče posebno proračunsko postavko, ki bi bila namenjena tem velikim projektom. To bi bilo v interesu vseh. V naslednjem proračunu bomo imeli proračunsko postavko, ki, bi bila, ki bo posvečena velikim projektom. In uh, želimo tudi določiti fiksen prispevek skupnosti na mesto odstotka celote. Potem, kar se tiče mednarodnih odnosov, seveda imamo veliko odnosov z mednarodnimi partnerji. Tudi mednarodne partnerje želimo spodbuditi k temu, da ukrepijo svoje zaveze. Vendar pa najprej moramo poskrbeti za to, da bo Evropa jasno zavezana temu projektu. Najti moramo rešiti za te 1,4 milijarde. Vsi mednarodni partnerji se sprašujejo, ali je Evropa resnično zavezana temu projektu, ali Evropa želi še naprej investirati v fuzijo. In eh, to je potrebno rešiti, preden se obrnemo na. Management with regard to the responsibility inside uh, uh, the Commission. Kar se tiče menedžmenta vnotraj komisije, v našem generalnem direktoratu imamo odličen tim, ki se ukvarja z vprašanjem projekta ITER. Gre za sposobne ljudi, stalno usposabljamo te ljudi, potem tudi zaposlujemo novo osebe, zato da bi okrepili naše zmogljivosti in da bi lahko izpolnjevali naše odgovornosti. Enako velja v primeru Fusion for Energy. Tukaj imamo eh, tesne stike z gospodom Briskom. Želimo zautviti, da so tam pravi ljudje na pravih mestih, zato da lahko vodijo ta projekt. No, da bi lahko še vinika povedali o dolgoročnih proračunskih vidikih. Mikrofon, prosim. Gospod Brisko. Okay, so, um, You asked about the operation costs and the decommissioning costs. Vprašali ste o stroških eh, delovanja in pa razgradnje v okviru ITRA. Eh, to ni bilo na novo ocenjeno od izvornega leta 2001. Lahko bi za to zaprosili. Ampak ne vem, če bo vse skupaj tako spremljivo, kakor faza izgradnje. Pri delovanju lahko računamo stroške elektrike, stroške osebja in tako naprej. To ni tako nepredvidljivo. Kar se tiče faze razgradnje, to je bilo aktualno pred desetimi leti, je šlo za vprašanje radioaktivnih odpadkov in stroški um, obravnave teh odpadkov uh, vem, da so se ti standardi spremenili, ampak uh, lahko bi si ti standardi ponovno ogledali, ampak takšna je sedaj situacija. Potem, kar se tiče sveta. Svet je določil zmanjšanje sredstev za 600 milijonov evrov, ni pa povedal, kako bi naj to dosegli. Trenutno sem se ozval tako, da bi lahko za to žrtovali rezerve in da bi na to z preračunavanjem stroškov eh, oziroma zavrčevanjem želeli okrepiti naše rezerve, saj jih bomo v prihodnosti še potrebovali. Teda pa še vprašanje Kloda Turmesa svetu. Klod, prosim za razumevanje, ob treh smo točno začeli in uh, potrebno je tudi to, da se pravočasno začne predstavitev o premogu. Svet. Et la question qui a été posée tout particulièrement sur la base juridique euh, dans le traité de Lisbonne ou sur base. Kar se tiče pravne podlage, če bo ta iz Lizbonske pogodbe ali iz medinstitucionalnega sporazuma. Eh, predsedstvo se zaveda tega vprašanja, trenutno to ocenjuje tudi pravna služba sveta in imeli bomo nov spravni postopek eh, v četrtek. Trenutno predsedstvo ne želi eh, predvidevati, kakšno bodo stališča pravne službe. Dobro, bili ste jasni. Še eno vprašanje, Klot. Gre za vprašanje, kdaj ocenjujete, da bomo imeli prvo komercialno uporabo ITER-ja? ITER je prva stopnja, potem bomo imeli demo projekt in na to šele komercialno uporabo. Kaj je vaše ugibanje? Kdaj bomo imeli to prvo komercialno uporabo? Hvala. Sedaj smo v ključni fazi. Rezultate lahko pričakujemo v poznih 20 letih eh, po začetni fazi delovanja. Če bodo rezultati dobri, potem bi lahko proti koncu, 20, eh, proti koncu 20 let začeli z izgradnjo eh, demonstracijskega projekta. Eh, torej, gre za približno deset let, ampak morda bi lahko bili boljši, če, bi, če bomo učinkoviti, bi lahko demonstracijski eh, projekt začel delovati že leta, okrog leta 2040. Morda bomo imeli celo več takih demonstracijskih projektov, morda v Rusiji, v Kitajskem, v 40 letih. Eh, kasneje pa se bo pojavila tudi komercialna izraba. To bi torej bilo potem v drugi polovici stoletja. Eh, neodvisni gospodarski strokovnjaki so podali kar nekaj napovedi, ki kažejo na to, da bi lahko to fuzijsko energijo začeli uporabljati v drugi polovici stoletja. Hvala za odgovore. Ni zadnjič, da smo razpravljali o tem vprašanju, ampak sedaj moramo zaključiti to razpravo. Um, kolegom bi položil na srce, da naj bodo drugič točni, tako da bomo lahko izkoristili takšne razprave. Govornikom se zahvaljujem in prosim naslednje goste, da pridejo zagovorniški ode, tako da bomo lahko takoj nadaljevali. Thank you. We want to start so early as possible. If it's, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospod in gospodje, dragi kolegi, pred nami je še ena pomembna tema in eh, ker eh, se vedno radi pozanimamo, tako da povabimo tudi goste, ker vedno pride veliko kolegov, ki to radi slišijo, bi radi izkoristil čas, da hitro pridemo k temu pogovoru. Zahvalil bi se kolegu Elerju, ki je dal pobudo za razpravo na to temo. Hvaležen bi vam bil, če bi lahko govorci na kratko odgovorili na vprašanje, torej vloge premoga prihodnje mešanice energetskih verov, zato da bomo imeli potem tudi možnost za vprašanja. Več niti ne bi rekel v uvod, mislim, da je prvi gospod Pika, čupam, da sem pravilno izgovoril gre za direktorja Vattenfall Polska in pa za platformo čiste, za čisto energijo. Dobrodošli vsi kolegi in dobrodošli strokovnjaki. In beseda je vaša. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much. Hvala lepa, da ste me povabili na ta seminar. Včast mi je, da sem danes tukaj. Uh,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 plin, ki ga v Evropi več ali manj ne proizvajamo, ampak ga uvažamo in je povezan z veliko poričnimi tvegami. Potem so obnovljivi viri energije, kjer um, ni veliko emisij, proizvodnja pa ni stabilna, zato potrebujemo tudi subvencije. Potem jedrska energija, ki skrbi za stabilnost v energiji, vendar je precej nespremljiva. Četrt vir pa je premog. In to je tema naše razprave in tudi moje predstavitve. Premog je gorivo, ki ga koristimo že dolgo časa. Veri so bogati in dos, zadostujejo še vsaj za 200 let in te viri so večji, kot so veri drugih, kot so drugi veri. Energijsko gospodarstvo, največje gospodarstvo, kot je ZDA in pa Kitajska, so odvisni od takšne um, energije. Približno 40 odstotkov energije pridobivamo na svetu ravno iz premoga, tako iz rjavega premoga kot iz lignita. V Evropski uniji je ta vrednost pri 28 odstotkih in pada. Podariti velja, da so nekatere države članice katerih odvisnost od premoga bistveno presega poprečje. Premog je lahko odličen ver energije, saj je koriščenje premoga v energetskem gospodarstvu zagotavlja varno oskrbo. Tehnologija je že zelo dolgo znana, stabilnost proizvodnje je zagotovljena, to pa omogoča tudi, da se nadomosti druge manj zamisljive vere, kot so naprimer obnovljivi veri. Ta ver lahko tudi skladiščimo, to pomeni, da smo neodvisni od vremenskih razmer. Veri, nahajališča premoga pa so v politično stabilnih državah državah. Premog je cenovno ugoden ver, ki, leži, ki se nahaja po celem svetu. Ko pa bo se količina zmanjšala, pa se bo tudi cena povišala. Vsak vir energije ima prednosti in slabosti in nas evropski proizvajalci in potrošniki potrebujejo ravno teženo mešanico verov energije. Monokultura tudi, če koristi le obnovljive vire energije, je vedno škodljiva in ogrožena premog ima veliko prednosti, lahko je dobavljiv in nima visoke cene. Žal pa ima slabost, da pri zgorevanju nastajajo emisije CO2 in Evropa si je postavila cilje pri izločanju CO2 in želi bi igrati vodilno vlogo, ko gre za klimatske cilje. Na drugi strani pa države v razvoju potrebujejo energijo in popraševanje bo zato poraslo. Nedvomno bodo tudi fosilni veri energije pri tem porasli. Evropa mora si prizadevati za to, da zgorevanje premoga ne bo vplivalo na energetske cilje. Trenutna politika Evropske unije pa skrbi za to, da se premog nadomešča z drugimi veri, predvsem z obnoljivimi veri. Investitorji omejujejo investicije v toplarne z premogi. Vendar pa je problem v tem, da poleg plina in premoga nimamo stabilnega pridobivanja teh verov. Kako lahko zmanjšamo emisije? To je namreč glavni problem. Naprimer, z izboljšanjem učinkovitosti energetske proizvodnje. potem z pridobljenjem elektrike, z, z premogom. Le ena tretjina energije se pridobiva zelo učinkovito, torej le eno tretjino premoga, ki ga zgorevamo, dobimo, porabimo, koristimo za pridobivanje energije oziroma elektrike v sodobnih toplarnah je učinkovitost 33 odstotkov za rjavi predmet in 46 za druge vrste premoga. Če bi nadomestili te toplarne z novimi, pa bi lahko to številko izboljšali in tudi zmanjšali izpuste CO2. Znanstveniki si prizadevajo, da bi izboljšali učinkovitost toplaren. rad pa bi povedal nekaj tudi o zgorevanju premoga skupaj z biomaso. S tem bi lahko zmanjšali izpuste CO2 za 20 odstotkov. Ko generacija tudi nudi veliko prednosti, to je vrsta um, pridobivanja energije, ki hkrati proizvaja toploto in pa elektriko. In tu se zelo veliko pridobljene energije tudi izkoristi. Tu govorimo o letni proizvodnji, ki bi zadostila za pokritje potreb po energiji države velikosti v, v Avstriji. Tudi zajemanje in shranjevanje oglika je možnost zmanjševanja izpustov CO2. tehnologije za zajemanje in shranjevanje oglika so preizkušene v petrokemični industriji. Prvi pilotski projekti za zajemanje in shranjevanje oglika že potekajo, tudi shranjevanje oglika se že izvaja in je varno in obstaja več obratov na svetu, ki to potrjujejo. Uh, smernice za zajemanje in skrajevanje oglika so značilne za nove tehnologije. Sedaj moramo te faze prenesti v komercialne faze. Trenutno gre bolj za demonstracijske faze. Poslanci so dovolili oziroma pred omogočili zakonodajo povezano z zajemanjem in shranjevanjem oglika in za demonstracijske enote za to metodo. Vendar pa so tu napredki prepočasni. Investitori ne govorijo več o tem, da bi govori, izdelovali demonstracijske objekte za zajemanje in shranjevanje oglika. to se bo lahko nadaljevalo le, če bo zagotovljena tudi finančna podpora. Nezadosten finančni oziroma tudi regulativni okvir in pa pomankanje popularnosti za investicije v, inf v energetsko infrastrukturo je vodilo tudi do drastičnega zmanjšanja naložb v konvencionalne energetske projekte. Projekte zajemanja in shranjevanja oglika so postali žrtev tega trenda. In rezultati in učinki na Evropsko unijo bi bili lahko taki, da bodo privedli do nestabilnosti pri zagotavljanju oskrbe z energijo. Lahko bi tudi zašli v zagato pri uresničevanju um, klimatskih ciljev, če ne bomo zmanjšali izpustov CO2 in če ne bomo tudi izboljšali bolje izkoristili zajemanja in skranjevanja oglika, bomo zašli v težave. Države, ki to izvajajo, morajo prejeti pomoč brez podpore. Ta tehnologija ne bo, pred, ne bo vključena v energetski sektor Evropske unije. Zato pa je potrebna politična podpora. Varnost energetske ostarbe je nekaj, kar je pomembno za evropske potrošnike in za industrijo. Zaposli to ni samo nekaj, kar se navezuje na industrijo, ampak je izziv tudi za zakonodajalce in za družbo kot tago, tako. Če bomo tu zašli, bo posledica pomankanje energije v določenih državah. Zajemanje in shranjevanje oglika je način za zmanjševanje tudi emisij v tretjih državah. Energetska podjetja bi bila lahko ambasadori Evropske unije izven Evropske unije, ampak oni sami ne morejo razviti tehnologij, ki bi se potem uporabljala samo izven Evropske unije. Ne smemo tudi pustiti energoc, en, tudi energetskih podjetij v zraku, ko gre za prepričevanje to, da je pravilno. Uh, Pravilna politika na tem področju je pomembna. Premok je lahko in mora biti v prihodnosti uh, pomemben sestavni del mešan, prihodne mešanice energetskih verov, ampak mora pa zagotoviti, da ne bo presegel izpustov CO2, kajti v drugačnem primeru je treba izvesti potrebne ukrepe. Podpreti je treba demonstracijske enote in objekte in to je treba storiti čim prej. Bojim pa se, da trenutna podpora ni zadostna. Energetska podjetja ne bodo sama nosila teh bremen. Lahko pokrijejo določene stroške proizvodnje oziroma izgradnje, ne pa vseh. Vlade morajo sprejeti potrebno zakonodajo v zvezi z zajemanjem in shranjevanjem oglika in ne smejo pri tem prevelikega bremena nalagati energetskim podjetjem. Vlade morajo podpirati in oziroma pomagati podjetjem, da bodo tudi prebivalce eh, prepričali v to, da je zajemanje in shranjevanje oglika sprejemljivo. Sicer bomo v naslednjih 20 letih govorili o energetskem sektorju, ki bo brez premoga in imeli bomo tudi najdražjo elektriko na svetu če nam ne bo uspelo dokazati, da je zajemanje in shranjevanje oglika konkurenčna energija in da gre lahko proizvodnja oziroma ogrevanje z um, premogom in pa zmanjševanje izpustov CO2, da gre lahko to z roko v roki, to moramo dokazati. Premog ima svetlo prihodnost, vendar pa moramo se odločiti, kakšni smo v odnosu do te prihodnosti. Hvala. Naslednji pa je gospod Alonso, generalni direktor. oddelka za rodarstvo in energijo iz Španije. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil odboru ITRE za povabilo, da se odeležim te razprave o vlogi premoga prihodnje mešanic energetskih verov. Gre za zelo pomembno vprašanje za državo, kot je Španija. In eh, to je še bolj pomembno za regijo, kot je Asturija, iz katere prihajam. Rad bi vam prikazal pre situacijo v Evropi. Trendi pri mešanic energetskih verov in pa dogajanje v preteklih letov. Evropa ima visoko raven zunanje odvisnosti, to pa se bo v prihodnosti poslabšalo. To predvsem velja tudi za Španijo in pa za Asturijo. Tu smo odvisni od tujine za več kot 50 odstotkov za Asturijo je ta odstotek celo preko 80. Glavni potrošniki. Glavni potrošnik eh, energije je transportni sektor, govorimo o vsej infrastrukturi, ki je tu vključena in oni potrošijo več kot 35 odstotkov vse energije. Seveda je ta številka različna. V Asturiji pa je energi, eh, industrija tista, ki porabi največ energije. V Španiji je problem precej velik, saj, sm saj Španijo smatramo tudi kot energetski otok, kjer nismo dovolj povezani z infrastrukturo drugih držav. Poleg tega pa je tudi težava pri mešanici energetskih verov z drugimi državami in pa v odnosih z drugimi državami. V letu 2008 smo 26 odstotkov eh, energije v Evropi proizdelali, 26 odstotkov energije iz premoga in le 16 odstotkov v Španiji. Torej, vidite, da so te podatki zelo različni. Uh, osnovno načelo, ki je vodilo za neko energetsko politiko, je energetska trajnost, konkurenčnost in pa zagotavljanje dobave in oskrbe. V prihodnosti moramo s tem uskladiti tudi uporabo premoga. povečala se je poraba obnovljivih virov, ki pa vključujejo tudi novo energetsko infrastrukturo in pa medsebojno povezanost posameznih infrastruktur preko mrež. Zahteva pa to tudi tehnologijo, podporno tehnologijo in pa uvedbo novih energetskih sistemov, ki dopolnjuje obnovljive vere energije in posledično potrebujemo nove raziskave in pa inovacije tudi v nove sisteme, za nove sisteme in to tako za proizvodno distribucijo, pre prenos in marketing. To vse zato, da bi izboljšali našo neodvisnost na področju energetike. Takšen je torej kratek opis trenutne situacije v zvezi z mešanico energetskih verov. Strateške smernice je določila tudi že Evropska unija in posledično so energetske, so bile sprejete energetske politike, predvsem za izboljšanje um, koriščenja energetskih verov in zmanjšanja izpustov CO2. Potrebni so tudi ukrepi za izboljšanje infrastrukture in pa mrež. Vzpostavljen je bil tudi sklad eh, v višini 1,7 milijard evrov v letu 2009 ravno v ta namen. Kar se tiče ekološke trajnosti so tu tudi poskusi za zmanjšanje porabe fosilnih goriv, za zmanjšanje onesnaževanja in pa tudi, da se razvije tehnologija na področju zajemanja in shranjevanja oglika. Evropska unija je jasno povedala, da je premog bistvena sestavina mešanic energetskih virov v Evropski uniji. In če to za, želimo zagotoviti pravo porabo, moramo zagotoviti tudi čisto koriščenje premoga. Potem smo imeli tudi zeleno knjigo Evropske unije v zvezi z strategijo za varnost oskrbe z energijo in pa tudi za zmanjševanje fosilnih energij in pa za zmanjševanje emisij iz premoga po letu 2020. Vsi ti elementi pa priznavajo pomen premoga ko gre za oskrbo z energijo v Evropski uniji. V skladu z temi smernicami, ki jih je določila Evropska unija, so bile sprijete številne številni ukrepi, zato da bi olajšali tudi prehod eh, rodarstva na novo okolje. veliko je bilo tudi vloženega v zmanjševanje um, emisij pri izgorevanju premoga, se pravi, gre za posodobitve toplaren, potem za tudi vzpostavitev objektov za zajemanje in shranjevanje oglika v toplarnah in za naložbe v infrastrukturo za strateške rezerve trije projekti trenutno potekajo v Španiji, ki uporabljajo dopolnilno tehnologijo, to je v regiji Potenjenju. Tu gre tudi za napravo za oplinjanje, kjer se uporablja um, eh, premok in pa in pa koks. In pripravljamo tudi druge vrste toplarne v Asturiji. Vsi ti projekti nas nadajajo z upanjem, da bo razvoj to vrstnih eh, tehnologij v prihodnosti, tudi po letu 2020, nam omogočal, da bomo uporabljali tudi premog kot bistven sestavni del eh, energetskih verov. Kar se tiče uloge premoga in pa njegove uloge v prihodnji mešanici energetskih verov, pa je treba povedati, da je razmerje med pridobivanjem um, premoga in pa uvažanjem premoga zelo različno obstajajo držav, oziroma so države, kjer je pridobivanje premoga zelo pomemben del industrije. Prično gre za 10 do 40 odstotkov. Evropska unija je pripoznala tudi vrednost domačega premoga kot pomemben ver energije in eh, je to značila tudi kot strateške vere oziroma rezerve, naprimer v Španiji. Ta domača proizvodna omogoča tudi, da se ohrani ta, veri, ta uh, industrija. Uh, To pa je seveda tudi v skladu z evropsko energetsko politiko. Premog bo odigral pomembno vlogo pri ohranjanju neodvisnosti oskrbe. In omogočil bo bolj učinkovit eh, način pridobivanja elektrike V Španijo smo tudi veliko vlagali v obnoljive vere energije in v prihodnosti do leta 2020 bomo 40 do 50 odstotkov elektrike pridobili iz obnoljivih verov energije. Premog pa bo igral tu podporno vlogo. Pri tem pa bomo uporabili domači premog. Če želimo ohraniti tudi pomen ulo, eh, premoga v prihodnji mešanici energetskih verov, bomo morali izboljšati učinkovitost in pa izkoristek toplaren. Moramo izboljšati obstoječe objekte in pa zmanjšati tudi njihovo nesnaževanje, hkrati pa tudi izboljšati in povečati razvoj in pa financiranje zajemanja in shranjevanja oglika. Domača proizvodnja lahko izboljša ulogo premoga v prihodnji mešanici energetskih verov. V preteklih letih se je veliko spremenilo na sektorju premoga in to je zelo pomembno. Med leti 88 in 2005 se je v Španiji proizvodna prezmoga zmanjšala za 40 odstotkov, veliko delovnih mest je bilo izgubljenih in zato je bila ustavljena strateška skupina do leta 2012, ki je določila minimalno raven za ohranitev sektorja in je sprejela tudi številne dodatne ukrepe, ki bodo spodbudili trajnostni razvoj tega sektorja. Torej, premog, pre, eh, sektor premoga je bil pač prizadet zaradi raznih sprememb v Evropski uniji. Potem še drug koncept, o katerem smo govorili, je konkurenčno rudarstvo. Če si ogledamo cene premoga, recimo v letih 2006 eh, do 2008, in to primerjamo tudi z ceno eh, plina in nafte. Je bila cena premoga višja in prihodki v tem sektorju so bili nižji kot v drugih. tu je vključeno veliko vidikov od okoljskih do varnostnih. Obstaja veliko argumentov, med drugim tudi socioekonomskih argumentov. In na to se nanašam tudi jaz, ko govorim o vlogi premoga v prihodnosti. Moramo namreč pogledati, kako bo to vplivalo tudi na družbo. Evropska unija in njene Eh, podjetja igrajo ključno vlogo pri čisti tehnologiji in pa pri varnosti rudarstva. Ohraniti moramo to vlogo. Naše termoelektrarne moramo tehnično prilagoditi na uporabo domačega premoga. V Španiji je približno 40 odstotkov domačega premoga, na portugalskem približno 60. Lažje bomo s tem zagotavljali tudi neodvisnost od dobave. Obstajajo seveda tudi ekonomski vidiki. Kaj ti iz eh, rudarstva lahko država pridobi več kot iz raznih davčnih ukrepov? Potem so tu še, kot rečeno, okoljski vidiki. Preiskave kažejo, da moramo tudi omogočiti razvoj za, tehnologij za zajemanje in shranjevanje oglika, ampak najpomembne regije, kot recimo ma, moja, pa moramo pogledati tudi socioekonomske razloge. Če si pogledamo spremembe sektorja v preteklih dveh letih, je to močno vplivalo na. področja, kjer je razvito rodarstvo. Zato moramo počasi uvajati spremembe, zato da bomo zagotovili tudi gospodarsko razpršenost in te spremembe morajo priti postopoma. Naj sklenem. Štiri sklepe bi vam predstavil. Predlog mora ohraniti pomembno, čeprav manjšo vlogo v prihodnji mešanici energetskih verov, temeleč na, te, na načeljih energetske neodvisnosti, varnosti oskrbe in pa dodatne oziroma dopolnilne tehnologije kot dopolnilo obnovljivih verov. Spremembe je treba izvesti na področju rudarstva in pa omogočiti tudi uporabo novih eh, tehnologij na področju zimanja in shranjevanja oglika. To je tudi v skladu z smernicami Evropske unije. Hvala za vašo pozornost. Žal mi je, če sem predolgo časa govoril. Hvala lepa in naslednji govorec je gospod Nigel Jeksley, direktor podjetja Coline. Izvolite. Please. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Royal. Hvala, gospod Royal. Gospe in gospodje, upam, da bodo se pojavili posnetki na ekranih, tako da boste lahko videli ponazoritev točk, ki jih bom omenjal v svoji predstavitvi. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were supplied last week and... Torej, oprostite, nisem bil poražen strani tehnologije, ampak uh, dal sem pravočasno razpolago te posnetke, tako da sem pa, da jih bom lahko pokazal. Gospod predsedujoči, ali želite sprejeti nekaj vprašanj, medtem ko čakamo na...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 Gospe in gospodje, to, kar vam nudim, je predokus sveta brez tehnologije. Uh, lahko bi se zgodilo, da bi imeli svet brez, brez elektrike, če ne bi bilo več premoga. No, ampak o tem bom govoril čez nekaj trenutkov. Preden uh, boste videli mojo predstavitev, napovem, da govorim v imenu Eurokola, ki je Evropska Evropska zveza za premog in lignit, sem član Eurokola. V imenu trgovinskega združenja gre za združenje britanskih uvoznikov premoga. Predtem sem v glavnem delal v rudarski industriji Združenega kraljestva. No, sedaj pa imam jaz posnetke, vi pa ne. Tako da bom skušal vse skupaj ponazoriti z mojimi besedami. Vem, da so posnetki včasih dobrodošli tudi zato, da občinstvo ostane budno, ampak bom skušal to narediti za svojimi besedami. Kaj sem skušal doseči? Uh, Skušal sem zastaviti tri retorična vprašanja. Prvo, ali, ali je premog gorivo za prihodnost? In tukaj govorim v svetovnem kontekstu mm, ter o vprašanju, zakaj poraba premoga raste, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v Evropi. Uh, Potem drugo vprašanje, vprašanje ključnega pomena, ali je premog lahko čista tehnologija. Če je odgovor ne, potem ima svet resen problem. Tretje vprašanje pa se glasi, ali Evropa potrebuje premog. In to vprašanje, ali Evropa potrebuje premog, ima pod vprašanje in sicer, ali se bo Evropa udeležila pri prihodnosti premoga. Če boste videli moj naslednji posnetek, gre za sliko velikega premogovnika. Ta je zelo črn, celo bolj črn od uh, ekrana, ki ga vidite pred seboj in uh, visok je približno 20 metrov. Nad temi 20 metri pa je, pa je modro nebo. Ta premogovnik je v ZDA. Gre za premogovnik visok 20 eh, metrov. To je zanimivo za tiste, ki poznajo predvsem eh, podzemno eh, kopanje premoga. V Združenem kraljestvu imamo sicer tudi eh, premogovnike na prostem, ki so visoke približno 5 metrov, ampak to je malo v primerjavi s temi 20 metri. Želim prikazati predvsem to, da so rezerve premoga na svetu izredno velike. Gre za 297 milijard ton premoga, kar je dovolj za 144 let. In tukaj govorim samo o rezervah premoga, torej o premogu, ki katerega obstoja dokazan in ga lahko ekonomično dosežemo. Poleg tega imamo še tri milijarde eh, zalog premoga. Prav gotovo nam ga ne bo zmanjkalo in eh, številne države, ki imajo premog, ga bodo še naprej, še naprej uporabljale premog je zelo raširjen po vsem svetu, poznajo ga v Avstraliji, Kitajski, Mongoliji, Kazahstanu, Ukrajini, Južni Afriki, Mozambiku, Kolumbiji in drugih državah. Seveda tudi v Evropski uniji. Tako, sedaj pa bomo videli, če bodo moji posnetki uslišali oziroma upravičili vaše pričakovanja. To je posnetek premogovnika. Spet ne vidimo. No, lahko ste ujeli vsaj malo moje predstavitve. Eh, želel sem povedati to, da ta premog bo uporabljen. Številne za razvite države uporabljajo premog in se zanašajo na nj pri izgradni svojih gospodarstv. Pa so posnetki spet tukaj. Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Pikač je govoril o količini in pa uporabi premoga po svetu. Tukaj lahko vidite nekaj tortičnih prikazov, ki prikazujejo delež eh, premoga pri pridobivanju elektrike po svetu. To je večji graf in pa v Evropi manjši graf. Verjetno so grafe nekoliko premajhni, zato da bi lahko razbrali. Torej, eh, ko eh, premok predstavlja 41 odstotkov proizvodnje elektrike, to je ta veliki rdeči delež. V Evropi gre za manjši delež eh, in sicer znaša približno 28 odstotkov. Razlog za to pa je velik del elektrike, ki se pridobiva iz jedrske energije. Več kot, eh, večji delež kot drugot po svetu. Gospod Pikač je omenil, da se ti deleži zelo razlikujejo po Evropi. Naslednji posnetek. Premok, v, premok na kitajskem. Predstavitev premoga ne bi bila popolna, če ne bi omenili kitajske. Rdeča krivulja, ki jo vidite, kaže na rast porabe na kitajskem, ki je porasla predvsem po letu 2001, ko se je Kitajska pridružila svetovni trgovinski organizaciji. To je podatek, ki ga vsi poznamo, ampak potrebno je to vedno znova povdariti. Kitajska predstavlja 45 odstotkov celotne uh, zaloge premoga in pa porabe premoga na svetu. Takšne spremembe niso, ne cenijo vsi, ampak vsi pa profitiramo od proizvodov, ki jih izvaža Kitajska, 40 milijonov iPhonov in proizvodnja iPhonov. Vse to lahko zasledujemo nazaj do premoga v, na Kitajskem. Še ena pomembna točka. Ne smete brati ne smete verjeti vsega, kar berete v časopisih o premogovnikih na kitajskem. To je slika premogovnika, ki proizvo, proizvede približno 15 milijonov ton premoga na leto in je vredno desetkrat večja kot eh, rudniki v, v Evropi. Uh, Seveda je veliko nevarnih eh, rudnikov, ki jih želi kitajska oblast zapreti, ampak eh, veliko več je takšnih modernih premogovnikov, ki imajo eh, varnostne standardi, ki so vse tako dobri kot na Zahodu. Sedaj pa Evropska unija. Glavne prednosti premoga v Evropski uniji. Veliko je očitnega. Gre za glavni domači vir energije Evropske unije. Če zanemarjamo obnovljive vire, predstavlja pre, premog 80 odstotkov fosilnih goriv v Evropski uniji. Premog tudi obstaja v številnih, eh, lahko rečemo v večini držav članic skrbi za ravnoteže v energetski mešanici in zagotavlja varnost oskrbe ter preprečuje prehuda nihanja cen. Um, ustvarja bogatstvo v Evropski uniji in pa premogovna industrija zaposluje približno 280 tisoč ljudi v Evropski uniji. Ne želim eh, tukaj kritizirati drugih goriv, ampak moram povedati, da imajo, vse, da imajo vsi primarni viri energije, prednosti in slabosti. Sam sem zapisal um, glavne prednosti premoga, kaj je glavna slabost. Vsi vemo, gre za izpuste, ampak tudi druge primarne, primarni viri energije imajo svoje slabosti. Sedaj pa nekaj besed o Bolgariji. Lahko bi govoril tudi o celi vrsti drugih držav članic. Enako oziroma podobno velja za druge eh, centralne in pa vzhodnoevropske države, za Balkan. Ampak to, kar vidite tukaj, je slika mini Marice Istok. Eh, to je premogovniški kompleks v Bolgariji. 33 odstotkov energije v Bolgariji se pridobiva iz tega premogovnika v Bolgariji. Tukaj se je začelo rudarjenje oziroma eh, se je začela ta dejavnost pred 50 leti, eh, se pravi že več kot 60 eh, oziroma v 50 letih še več kot 60 let. ATS, ameriška družba, želi izgraditi nov um, premogovnik v Bolgariji. še nekaj o drugem vprašanju, ali je premog lahko čista tehnologija. Seveda bi temu lahko posvetili posebno predstavitev o premogu, o schemi CCS, ampak eh, drugi govorniki so že govorili o tem. Tukaj lahko vidite sliko oziroma sliko obratov, ki se sledijo drug za drugim na Danskem gre za nove, bolj učinkovite obrate, ki imajo manj izpustov CO2 na enoto proizvedene energije in to je trend, ki ga je potrebno spodbujati. Eh, stare, zastarele obrate je potrebno zamenjati z novimi. Lahko vidite tudi stopnice, ki upadajo čez ta graf. Gre za izpuste CO2 na enoto elektrike, proizvedene elektrike. Eh, to lahko vidite poprečje v svetu, v EU, v moderni tehnologiji. Seveda lahko vse skupaj postane še boljše in končna izboljšava, za katero lahko poiz, poskrbimo, je tehnologija za jemanja in shranjevanja oglika. Eh, Danska je naprimer tukaj zelo uspešna. Eh, to, kar vidite na sliki, je verjetno najbolj učinkovit obrat na svetu z 74-no učinkovitostjo. Tudi Japonska in Kitajska imajo številne čiste eh, učinkovite obrate. Ne bom govoril o CCS, ampak ni, pos, ni potrebno posebno omenjati, da bo CO2 kmalo shranjen pod eh, zemljo. Evropska unija je tukaj prevzela vodilno vlogo, to pozdravlja tudi premogovniška industrija. Uh, Eh, številne nevladne organizacije, okoljske organizacije in eh, pogoj za to je modernizacija eh, obratov ter nove in novi obrati za shranjevanje CO2. In pa je še tretje vprašanje, ali je premog energija prihodnosti. Ja, to je glavno rastoča primarni vir na svetu in ne glede na to, kaj se bo zgodilo, je, eh, bo premog še naprej del prihodnosti. Eh, premog je vedno bolj trajnosten in za pomočjo scheme CCS se lahko dosežejo znižanje izpusti CO2. Ali Evropa potrebuje premog? Ja, ta skrbi za energetsko raznolikost. Eh, prav tako zmanjšuje potrebo po uvozu energije in pa ustvarja bogatstvo. E, seveda bomo morali razviti celo vrsto drugih tehnologij, e, nuklearno, obnovljive vire, CCS za premog in za plin. In e, naj povem, da so v Združenem kraljestvu povedali, da bo tudi plin udeležen pri razvoju sistemov CCS. Evropa ima tukaj veliko priložnost za to, da zaloge premoga in pa lignita uporabi tako, da bomo lahko zgled za celoten svet. Hvala lepa. Ich bedanke mich und darf als nächsten das Wort geben. Hvala in sedaj na vrsti. Naslednji in zadnji, sicer smo že časovno v stiski, gospod Johnson, WWF European Policy Team. Change. Exactly. The machine.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 So, um, Chairman, honourable members, thank you very much. Predsedujoči, gospe in gospodje, hvala za vaše povabilo. Bom kar začel za predstavitvijo. Dodal sem uh, vprašanje na slovu tega, te predstavitve. Uloga premoga v prihodni energetski mešanici, torej tukaj sem postavil vprašanj, eh, vprašanje. Nisem načeloma proti premogu in drugih fosilnih gorivih, ampak eh, seveda je prihodnost premoga odvisna od tega, kako hitro in v kolikšni meri bomo lahko odpravljali onesnaženje, ki ga povzroča premog. um, ko gre za gospodarski in pa socialni pomen premoga, predvsem v Evropi in pa v drugih bogatejših uh, delih sveta. Uh, torej, uloga premoga tukaj je nedvomna, ampak nadaljna uporaba je odvisna od naše sposobnosti, kako zaščititi naše okolje pred nadaljno pomembno škodo. To ni uh, predstavitev o podnebnih spremembah, zato se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak uh, samo na kratko, kakšni so, kako zgleda zadeva z vidika podnebnih sprememb. V povezavi z podnebnimi spremembami V kakšni situaciji smo se znašli? Ena izmed uh, mojih najljubših načinov, kako to prikazati v Bruslu, je, da omenim to, kar je povedal predsednik Barozo na konferenci Business Europe. Pravi, podnebne spremembe so tisto, kar bo najbolj določalo našo generacijo. Torej, najbolj, to je najbolj bistven izziv. In želim ponoviti zadnji del. Najbolj bistveni izziv. to nas torej čaka. Ne samo, ko gre za naš energetski sektor v naslednji polovici stoletja, ampak ko gre za celotno gospodarstvo in za vse naše družbe. Če se ne bomo uspešno borili proti podnebnim spremembam, potem nas bo čakalo vedno več katastrof. Vprašanje podnebja sedaj ni tako aktualno, kako je bilo pred enim letom. Vsi vemo zakaj. Zaradi mednarodnega političnega procesa oziroma njegovega poteka. Vendar pa kljub temu, da to vprašanje sedaj ni tako aktualno, lahko ugotovimo, da to, kar pravijo strokovnjaki o trendih, nadaljnih trendih glede podnebnih sprememb, vse ti vsekakor niso spremenili oziroma zmanjšali. So glavne, kakšni so glavni pogoji za nadaljno uporabo premoga? E, torej, e, pogoj so ta, da ohranimo zvišanje temperature 1,5 e, Celzija v primerjavi s predizustrijsko dobo. To velja za cilje do sredine tega stoletja. Ko govorimo o ciljih na področju izpustov, se moramo zavedati tudi koncentracije emisij v atmosferi in ko govorimo o ciljih, se moramo zavedati tudi tega, kako so ti cilji kompatibilni. Vemo, da imamo v Evropski uniji dolgoročno zavezo, kaj želimo doseči. Eh, Evropski svet je v pripravah na Kopenhagen povedal, da želi od 80 do 95 odstotkov zmanjšati izpuste CO2 eh, in računa na to, da bodo v globalnem kontekstu tudi druga gospodarstva prevzela podobne zaveze. Slišali smo tudi zavezo predsednika Barozo v, njegovi smernic, v njegovih smernicah, ko mu je bil podaljen dodatni mandat in uh, te smernice pozna tudi parlament, saj je podprl mandat uh, komisije Barozo 2. Uh, e, torej, gre za dekarbonizacijo energetskega in pa prometnega sektorja, za popolno dekarbonizacijo. Kaj to pomeni za ustvarjalce politike tukaj? To pomeni, da komisija pripravlja načrte za leto 2050 za promete, za gospodarstvo, za energijo in ti bodo predstavljeni naslednje leto, ter se bodo v naslednjih letih še naprej razvijali. ali je to samo politična retorika. Želim se osredotočiti na to, kako se ti cilji izražajo v politikah, ki se jih razvija. Torej, v hotelu za nami, blizu parlamenta, je Filip Lov, direk, eh, generalni direktor eh, GDA za energijo, je povedal naslednje. Dekarbonizacija je bistvenega pomena in pa CCS je nujno potreben za to, da premog preživi. To lahko ponovimo. Dekarbonizacija je bistvenega pomena, pravi di direktor direktorata, ki je pristojen za energijo. In tukaj govorimo o polni dekarbonizaciji. lahko se pogovarjamo o tem, kaj se bo zgodilo, kdaj, do leta 2020, 2030, ampak ultimativni cilj je dekarbonizacija um, premoga, če bi se naj premog še naprej uporabljal. Strategija za energijo leta 2020, ki je bila sprejeta danes popovdne v kolegijo komisarjev, ne omenja eksplicitno premoga. kakor sem povedal v začetku moje predstavitve, ne zanemarjamo socialnega in ekonomskega pomena premoga v današnjem svetu, ampak v strategiji za energijo 2020 eh, premog ni omenjen. Nekaj bolj specifičnih podatkov o premogu. Kakor sem povedal, načeloma nismo proti uporabi premoga in fosilnih goriv skrbi pa nas eh, pomankanje enakovrednega izhodišča. Trenutno se razpravlja o načrtu za odpravo subvencij, državnih subvencij premogu. O tem se razpravlja na polskem, na češkem. Subvencije je potrebno odpraviti in to hitro. Institucije, zlasti svet in komisija, Torej, institucije bodo postavile rok, dokdaj je potrebno to vrstne subvencije odpraviti do konca letošnjega leta. Potem moramo razmisliti tudi, kako nadzorovati onesnaževanje, ki ga povzroča eh, premog. Imamo schemo ETS. Ampak to je še vedno politični inštrument. Zdi se nam prešibek takšen, kot je. In zdi se nam, da ne more nadzorovati izpuste iz eh, premoga in drugih fosilnih goril. Če se oziramo na cilje na področju podnebnih sprememb. Seveda ne želim razvrednotiti scheme ETS, ampak mislim, da bi jo morali še ukrepiti, če bi naj delovala pravilno. Naštel sem nekaj eh, pomislekov v zvezi s schemo ETS. Določiti je potrebno zgornjo mejo. Vsem politikom in pa industrijskim eh, akterjem je potrebno jasno povedati, da je ETS eh, nek odprt inštrument. Ni nobene faze 3, čeprav se o njej pogosto govori. Zgorna meja bo dosegla ničlo šele v letu 2070 in eh, to ni dovolj. To bi se moralo zgoditi še pred, sredine, pred sredino stoletja. To je torej ena izmed potrebnih reform, še druge. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo tako imenovani offset certifikati. Uh, visoke kakovosti in da bodo tudi um, torej, da bomo poskrbeli za to, da se ne bo dogajalo, da bi naprimer na Kitajskem ali pa v Indiji profitirali od teh certifikatov. Takšno ravnanje je potrebno preprečiti in komisija pripravlja predloge v zvezi s tem. CTS VVF sicer sprejema, ampak samo pod pogojem, da bo to v očekovitem zakonodajnem okviru. Direktiva o geološkem shranjevanju, ki je bila sprejeta kot del mm, podnebno-energetskega svežnja, je dobra, mm, kompatibilna z drugimi kosi okoljske zakonodaje. In eh, če bo vse to poštevano, potem sprejemamo CCS. To predstavlja aktualno politično vprašanje. Kakšen bo rok, bo določeno na Evropskem svetu. Um, zdi se, da bo do eh, te subvencije končane leta 2014 in uh, pričakuje se, da bodo tudi druge države podprle ta predlog komisije. Datum 2018, ki je, priha, pri, ki je prišel uh, z neke druge strani, bo zavrnjen. če bomo končali subvencije, neposreden subvencije, ne smemo, da bi se potem uvedlo nove subvencije. Tako se predlaga naprimer v Španiji. Vidite dva gospoda v tej sliki, gospod Almunjo in pa Baroza, ta dva sta v kolegiju komisarjev uveljavila predlog španskega predsedstva, da del električnega trga v Španiji ostane rezerviran za domači premog. Od takrat se je veliko spremenilo in uh, Evropsko sodišče je to odločitev zavrnilo. Ugotovilo je, da španski predlog ni zakonit. In še zadnji posnetek. Če bomo poštevali moje predloge, reformo ETS, konec subvencij, nobenih novih subvencij, potem obstaja tudi možnost za to, da bodo nevladne organizacije bolj aktivne pri razvoju pri, okvira prihodnosti za premog. Za premog. Povedal sem, da VVF sprejema sistem zajemanja in shranjevanja oglika, ampak samo pod pogojem, da bo to v skladu z izpolnjevanjem eh, podnebnih ciljev. To torej, želimo biti pragmatični in dogmatični. če morda ETS oziroma se schema CCS ne razvija dovolj hitro, v prihodnosti bo morda potrebno razmisliti o normativni zakonodaji za izpuste CO2, kako imamo že, že sedaj, naprimer za mm, dušik. Leighton. In žveplo. Eh, če bodo podjetja želela uporabljati fosilna goriva z CCS, potem potrebujemo jasno zakonodajo, ki bo to dovoljevala. ETS se nam zdi še nekoliko nezrel. in zdi se nam, da nimamo zadovoljšnega zakonodajnega odgovora na podnebne spremembe. Um, lahko poštevamo tretje poglavje direktive o električni energiji. Številni izmed vas poznate to direktivo. O neki novi zmogljivosti ne smemo dovoljevati novih uh, elektrarn, ki ne bi bili, bile v skladu z uh, določenimi standardi. Če bomo čakali, se bo v prihodnosti še teže izogibati podnebnim spremembam zaradi slabih odločitev, ki bi jih danes sprejeli. Hvala. Sedaj smo prisluhnili vsem govornikom, sedaj pa nekaj vprašanj, na to bo na vrsti še komisija. Imamo vsaj deset govornikov, zato bo lahko vsak govoril dve minuti. Več ne gre. Gospa Kavaljo, prosim. Uh, Zahvalila bi se vsem govorcem vsi, večina je veliko govorila o učinkovitosti in o izpustih CO2, ampak vsi ste predvidovali, da je problem rešen. Vem, da je bilo veliko že storjeno, ampak številne tehnologije so zelo drage in države ne uporabljajo teh tehnologij. Veliko je bilo že storjenega, kar pa se tiče delcev, finih delcev in težkih kovin, pa so težave še zelo pereče. In zanima me, kakšne so rešitve za to in eh, kakšno je vaše stališče, to vse je to zelo zdravju škodljivo. Človeškovemu zdravju in pa zdravju na sploh. Potem drugo vprašanje. super kritičen projekt, to poteka že kar nekaj časa. O tem smo delali tudi pri DG17. Kaj tukaj zavira ta projekt? Je to problem zaradi materijalov, ki ne morejo se ohraniti pri določenih temperaturah? Potem pa še zadnje vprašanje. Poročilo iz Južne Afrike v zvezi z premogom pravi, da so rezerve manjše, kot so mislili. Je to zgolj južnoafriški problem ali je problem razpoložljivosti širši. Potem pa, gospod Johnston, strinjam se, kar ste povedali v zvezi z industrijskimi plini včeraj sem tudi komisarja za okolje vprašala, kaj lahko naredimo. Ampak kaj bo s temi projekti v zvezi s industrijskim plinom na kitajskem? In uh, komisar je rekel, da se študije nadaljujejo, da bomo videli, kako lahko uh, rešimo ta problem, da ne bo denar odtekal iz Evropske unije na Kitajsko. Hvala lepa. Kolega Girek. Kolega Gerek. Ja Hvala, bom zelo kratek. Reči moram, da delim, ne delim mnenja gospoda Johnstona, kar zadeva CCS. To poročilo je treba spremeniti. Poročilo Davis ni dobro. Zakaj? Ker blokira gradnjo novih učinkovitih elektrarn z učinkovitostjo oziroma izkoristkom 50 do 60 odstotkov. Zakaj? Tudi za druga fosilna goriva se uvaja tehnologija CCS. Mogoče bo to treba tudi še pravno spremeniti. V tej zvezi imam naslednje vprašanje. Ali ne bi bilo dobro uvesti pravno ureditev, ki bi predvidela, da naj se gradijo termoelektrarne z brutko izkoristkom eh, višjim od 50 odstotkov in to povsem ločeno od nerešenega vprašanja CCS-a. Davis izhaja iz tega, da pri eh, termoelektrarnah eh, nujno potrebujemo CCS, drugače ni dovoljena nova gradnja teh eh, elektrarn, gospod Manurel. Pa Manurel. Perdón, presidente, no le. Oprostite, gospod predsednik, nekako nisem prav razumila, da ste eh, povedali moje ime. Hvala, da ste mi dali besedo. Eh, v imenu svoje politične skupine se zahvaljujem vsem, ki so tu na podiju. Eh, ta tema v našem odboru in tudi v politični skupini zmeraj sproža vroče razprave. Kolegice in kolegi vedo, da kar zadeva zapiranje nekonkurenčnih rudnikov, eh, vedno, eh, imam, vedno povem svoje mnenje o tem. Tako, takojšnje, takojšnje zapiranje takih rudnikov v določenih eh, državah članicah bi imelo katastrofalne posledice, kajti to bi pomenilo veliko brezposelnih in eh, trpila bi ozemeljska eh, kohezija. Zame je zelo pomembno, da se tudi rešuje vprašanje brezposelnih in da dobijo regije dovolj časa za to, da se preusmirijo. Zapiranje je sicer potrebno, vendar je treba ustvariti nadomestna delovna mesta. Govorite tudi o preusmirjanju uporabe premoga, tako da bodo rudniki mogoče tudi spet postali konkurenčni. želim opozoriti na težave pri tih preusmeritvah. Nekateri so govorili o težavah, po drugi strani pa so tudi bolj optimistični pogledi na to. In zato vas sprašujem, na čem, na čem temelji to upanje. Torej, tu vi ste strokovnjaki. V teh dneh se pogosto govori o konkurenčnosti različnih rudnikov. Polski kolegi, polski kolega je govoril o nafti, o obratovalnih stroških, operativnih stroških in zato sprašujem, kaj je eh, konkurenčen premogovnik Jašek. Seveda je komisija pristojna tudi za ustrezne raziskave na tem področju in vedno sem podprla eh, projekte, ki um, gredo v smer zmanjšanja izpustov CO2 in tudi še naprej moramo odigrati vodilno vlogo. Sprašujem, ali je res. Uh, realistično pričakovati, da se lahko v ne preveč odaljeni prihodnosti izhaja iz tega, da premok ne bo v nasprotju z obnovljivimi viri energije. Sicer bi imela še veliko drugih vprašanj, ampak ne bom jih sedaj postavila kolega Suza Wagner. Hvala, gospod predsednik. Želim se uh, zahvaliti štirim predavateljem. Uh, izpovedi so bile zelo jasne. Imam pa dve konkretni vprašanji. Ali lahko podrobneje spregovorite o stanju raziskav, kar zadeva ponorov CO2 -ja in shrajevanja CO2, -ja, kakšne objekte za to potrebujemo in kolikšni so ekonomski stroški tega. In drugo vprašanje. kakšne so razlike v kakovosti med različnimi vrstami premoga v Evropi. In gospod Pola prihaja iz regije, ki mi je zelo všeč in ga sprašujem, kakšne so razlike v Španiji. Glede tega hvala, Claude Turmes. Uh, hvala predsednik in hvala govorcem. Eno vprašanje za gospoda Pikača hvala, da ste bili tudi za okolje. Vsi v industriji premoga niso. Ma pa eno vprašanje. Ali se strinjate? da bo ta vrsta tehnologije imela neko prihodnost v zvezi tudi z zmanjševanjem spustov oglika. Potem pa scenarij z referencami, ki je bil objavljen oktobra, to je zadnji natančen scenarij komisije, pravi, da ni poslovnega modela z 20-odstotnim zmanjšanjem izpustov CO2 ali toplogrednih plinov do leta 2020. Predsednik premoga 10 ali 15 je to vse skupaj predrago. pri, pri sekvestraciji. In če bo cena takšna, ne bo nihče na, zainteresiran za CCS. Vi ste proti temu, da bi se premaknili z 30 na 20 odstotkov pri toplogrednih plinov in ste tudi proti nekim standardom, ki bi prepovedal konvencionalne investicije in potem bi imeli trg za CCS. Kako lahko, ne razumem, smisel CCS-a je podan le. Če cena poraste in če se spremenijo standardi, vi pa ste proti enemu in proti drugemu. Torej, ne razumem, kakšen je poslovni model za CCS. Če nam ne boste pomagali zna, zniževati teh standardov ali zmanjševanje cen premoga. Drugo vprašanje pa za gospoda Johnsona. Če bi bil krut, bi rekel WWF s strategijo za CCS, s tem ste dali premogu neko življensko črto. Posledično bodo emisije CO2 iz obstoječih termoelektran v Evropi se nadaljevali, nadaljevali, nadaljevali. In vi ste sami rekli, to ni problem biti pri minus 59 v letu 2050, ampak gre za problem proračuna. In zavedajte se, če bo Nemčija imela 40 odstotkov izpustov, torej 95 odstotkov nemških zmanjševanj ki so navedeni v nemškem energetskem konceptu, bo 50 do 60 odstotkov vseh emisij zmanjšali med danes in 2020. Odprli ste torej na nek način vrata, zato da se te konvencionalne elektrarne nadaljujejo. Kje je torej vaša strategija, da ob pristopu proračuna zmanjšate CO2 sedaj? Tu je naš problem. Frage, Christian Ehler. Christian Ehler je na vrsti naslednji. Hvala, da ste nas nekako malo zaščitili pred tem, za kar vedno poskrbi gospod eh, Turmes. Etnocentristični pogled na svet. Ta etnocentristični pogled, formulira določene teze v Evropi in popolnoma ignorira mednarodni razvoj. Pred 14 dnevi je Kitajska razvila strateški načrt in ga tudi objavila, eh, da bi se udeležila mednarodnih eh, eh, lokacij za pridobivanje premoga. Ruski predsednik Medvedjev je pred dvimi meseci dejal, da je da bo Rusija v prihodnje, v perspektivi proizvodno elektrike preusmirila na eh, elektrarne na premog, tako da ne bo več izvoznik premoga, temveč uvoznik premoga. Torej, mi smo v parlamentu, ki se ukvarjamo s premogom, um, prepričani, da če bo, želimo doseči podnebne cilje v mednarodnem kontekstu in ne z ekonomskim neuspehom Evrope, kar bi bilo tudi kar bi bil tudi okoljski poraz Evrope, se bomo morali posvetiti vprašanju učinkovitih eh, elektro, eh, elektran na premog in eh, tehnologij CCS. Dve vprašanji. Zanimivo za nas je, in to ima tudi ekonomsko ozadje, kako vidite razvoj premoga v prihodnje? Torej, kakšne so vaše ocene? Mi smo rekli, da je premog eh, ugodna tehnologija, ampak ali to drži, če eh, vidimo, kar se dogaja na področju zemeljskega plina in tudi eh, na predozadje mednarodnega razvoja? To je prvo vprašanje. In druga stvar, In to ni povsem napačno, kar je povedal Klod Turmes. Kako ocenjujete razvoj cen CCS-a? Komisija je zauzela stališče ali je to bilo ekonomsko ali politično stališče. Ni jasno, ampak mislim, da na to vprašanje res ni bilo odgovorjeno stroški CCS-a. In tri, druga, tretja stvar, kako ocenjujete možnost, kako velika se vam zdi verjetnost, da bodo v Evropi, v državah članicah, dejansko izvajali direktive CCS, kajti ta evropska krajina je povsem različna, ampak to bo odvisno od naložb na tem področju. Hvala. Sedaj imamo priložnost, da uh, slišimo odgovore na ta številna vprašanja. Mogoče bi sedaj začel gospod Johnson, ki je bil prej zadnji in bil bi mu hvaležen, če bi pač vsak odgovoril na nekaj vprašanj koncentrirano. Gospod Johnson, prosim. Um, Cavallo, Cavallo. Um, Gospa Kavaljo, kot ste rekli, mislim, da se strinjamo, sta dve ravni, kjer je trg CDM tudi reguliran, eno je svetovni trg, eno je evropski trg. In uh, trenutno se ne moremo tukaj premakniti na svetovno raven, torej lahko to storimo na evropski ravni. In tu je tudi nek manevrski prostor v direktivi OETS, ki komisiji nudi nek manevrski prostor. Mislim pa, da se načeloma strinjamo, da morajo tukaj pristojni pač napisati nadaljevati. Gospod Gerek ni tukaj, ampak vseeno bom odgovoril. Mislim, da se ne strinjava o interpretaciji geolo direktive o geološkem shranjevanju. Če je morda njegov asistent tukaj ali če želi še kaj več v zvezi s to temo, lahko seveda to tudi kasneje storim in povem, kaj ta direktiva govori ali ne, gospa Manderera. Kakšno je upanje v Španiji, v prizadetih regijah eh, za premogovno industrijo, ki upada? Koliko jaz vem, ohran, je ohranjenih še približno 4000 delovnih mest pri pridobivanju premoga v Španiji. Uh, na drugi strani pa sektor obnoljivih verov energije, ki strmo raste in eh, politična podpora v Španiji je pohvale vredna. In eh, če prav razumem, je tam zagotovljenih 200 tisoč delovnih mest v tem sektorju v vaši državi. Torej, energijski sektor nikoli ne ostane enak, um, sektori se spreminjajo, tudi drugi sektori v gospodarstvu in mislim, da je tema za Španijo in za premogom trenutno nekaj posebnega, ampak kot rečeno, Španija si zahluži zahva, pohvale glede obnoljivih eh, verov. Kar se tiče CCS, mislim, da sem rekel večinoma, da sprejemamo CCS. to pom ne pomeni, da ga podpiramo, da ga proaktivno podpiramo. Razlika je v tem, ali ga sprejemamo ali ga podpiramo. Kar se tiče EPS in drugih regulativnih zadev, tega nisem omenjal, ker je bilo časa premalo. Najdete pa to na mojih slajdih. Vem, da ste bili poročevalec v senci z dotični direktivi in eh, res bi mu potrebovali standarde zmogljivosti in to je to, kar je opisano v tej zakonodaji, ki jo je tudi svet sprejel pravzaprav včeraj. Zaradi številnih političnih razlogov pa ta zakonodaja ni tako močna, kot bi lahko bila. Uh, Ampak kot rečeno, navezal sem se tudi na možnost, da bi se to ponovno odprlo v prihodnosti in da bi se tudi izkoristilo za nadzor podnebja in tudi drugih emisij. Kar pa se tiče obnovitve globalnega in evropskega procesa zaščite podnebja, je to na vseh ravneh treba izvesti. Kar pa se tiče splošnega vprašanja proračuna in pokrepov na politični ravni, pa mislim, da se, pa ne misli, pa mislim, da se strinjamo in tukaj se bom ustavil. Hvala, gospod Pula Alonso. Sí, muchas gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz želim odgovoriti na nekatera vprašanja, predvsem na vprašanja, ki so bila naslovljena na mene. Torej, kar zadeva varstvo okolja in izpuste, smo v španskih elektrarnah. Uh, Eh, želimo investirati 70 do 100 milijonov evrov za izboljšanje okoljske bilance, torej za filtre, za prestrizanje finih delcev in tudi za zmanjšanje emisij eh, dušika. Torej gre pa tudi za energetsko neodvisnost, za avtarkijo in po drugi strani za to, da evropske države ne bi bile tako izpostavljene močnim cenovnim nihanjem na svetovnih trgih, kar zadeva različne parametre za preusmirjanje, torej po eh, smirnicah Evropske unije za prilagajanje tega sektorja v Španiji, vam lahko povem, da je od 90 do 2005 v se je znižalo število pridobljenega premoga od 25 na 19 ton. Um, ehm, 110 tisoč posrednih delovnih mest je bilo zgobljenih in 180 eh, tisoč nadaljnih um, ehm, eh, delovnih mest, ki so povezane s tem uh, sektorjem. Tako da vidite, kako obsežna so bila prilagajanja, sedaj pa konkurenčno rudarstvo. Torej, v zakonskih predpisih to niti ni tako natančno opredeljeno in parametre, parametre ki jih lahko uporabljamo za primerjave, so mednarodne cene. 2006 do 2008 je trg na svetovnih, eh, cena na svetovnih trgih bila višja kot na notranjih trgih, to velja vsaj za Španijo, torej pri eh, trgih futures in eh, pri terminskih poslih je predvideno, da se bo cena na svetovnih trgih povečala in tudi cena doma. In to seveda tudi kaže, kako vprašljiv in dvomljiv je pojem konkurenčnost virudarstva. Potem, kar zadeva obnovljive vire energije, Španija je dober primer za to, da se oba pristopa ne izključujeta. Zah, eh, torej, eh, spodbujamo eh, eh, razvoj obnovljivih virov energije, hočemo pa ohraniti tudi rezerve pri premogovništvu. In ta argument lahko tudi utemeljujemo. Če vidimo, kakšne so konice v porabi, eh, 2007 smo imeli tako konico pri porabi 4,4 megavatov, 18 odstotkov iz premoga in 6 odstotkov iz eh, obnovljivih virov energije smo pokrili to konico, če imam, čeprav imamo eh, več eh, kapacitet v vir, obnovljivih virih energije kot v premogu. Potem seveda eh, gre za različno vsebnost dušika ali tudi žvepla v premogu, torej govorim o različnih vrstah premoga. Seveda uporabljamo neko mešanico eh, tega premoga, eh, potem gre tudi, imamo različne parametre za mirjenje izpustov dušika in tako naprej, pri čemer se zelo trudimo, da bi to zmanjšali, kar zadeva razvoj projektov CCS, pa naslednje. Tu lahko poročamo o dobrem primeru iz Asturije. To je um, izgorevanje po uh, po, po, po izgorevanju in sicer naj bi imeli eh, elektrarno z 50 MW in poznaje 300, 350 MW, kjer bomo uporabili to metodo po izgorevanju, kajti prednost je ta, da lahko že obstoječe elektrarne pre, Eh, torej, da spremenimo tehniko tako, da jih uporabimo v ta namen. Seveda tudi eh, raziskujemo možne lokacije za eh, shranjevanje CO2, ja, pa še v zvezi s tem, kar je povedal gospod Johnston o nedavnem sprejetju kraljevega de dekreta o porabi španskega premoga v Španiji. Torej prav, zakonitost tega nikoli ni bila postavljena pod vprašanj, pod vprašanj strani komisije in evropskih organov. To je v skladu z ustrezno direktivo in z ustreznimi odločbami sveta. Tako da lahko rečem, da ne moremo sprejeti, da bo naj bi rudarstvo oziroma premogovništvo ukinili leta 2014. To bi namreč pomenilo, da bi uh, se s tem odpovedani temeljnemu načelu Evropske unije, ki obstaja že zelo dolgo in sicer strateški rezervi, da enostavno v tem primeru rečemo, eh, da to ne velja. In zato se mi zdi, da je ta, to hitro ukinjanje premogovništva doma na vsak način zelo eh, prešljiva zadeva. Gospod Pikač je še na vrsti. Hvala. Gospod predsednik. gospa Karvaljo, kar zadeva prašne delce. Torej, tu je res eh, težek, eh, težavn tehnič, tehnični postopek. Od 2014 naprej velja nova direktiva o emisijah iz industrijskih virov z strožjimi normami, standardi. In Eh, predvidevajo se oziroma obvezno je razžvepljevanje. In to naj bi vodilo do tega, da pride do izločanja prašnih delcev. Gospod Gerek ni več tu, ampak ni prepovedi zgraditi elektrarne z izkoristkom nad 50 odstotkov. Ti te elektrarne so veliko uh, dražje od konvencionalnih elektrarn. Uh, in seveda je tudi material, iz katerih so zgrajeni, veliko dražji in zato eh, proizvedena elektrika na uh, trgih ne bi bila več konku konkurenčna. Potem vprašanje o rudnikih. V, uh, na polskem 117 tisoč uh, oseb eh, je zaposlenih v rudarstvu. Večina podjetij je konkurenčnih in 75 milijonov ton premoga pridobivamo in 100 milijonov evrov so subvencije. Če bi imeli boljši sistem uh, upravljanja, bi, lahko iz, bi se lahko izhajalo iz tega, da bi večina teh eh, podjetij bila tudi konkurenčna, torej da bi bili konkurenčni in da ne bi potrebovali finančnih podpor. Vendar gre za eh, pogosto eh, več, zaposle, več eh, eh, zaposlenih eh, iz ene družine v eh, rudarstvu in če bi to popolnoma ukinili, bi to bila katastrofa potem um, energetski stroški, če se uvede CCS tehnologija. Strokovnjaki firme Fafenfall ocenjujejo, da bi v komercialni fazi dodatni stroški bili 35 evrov na tono. Toliko bi morali torej uh, dodati eni megavatni uri. Uh, Seveda, če se ostane, če, um, če se ostane pri emisijskih uh, vprašanjih na sedanjem stanju, je konkurenčnost, konkurenčnost ni dana. Vendar, Ehm, pravzaprav pri tem pozabljamo, da se ja tudi subvencionirajo obnovljivi viri energije in tam gre za 40 do 45 evrov na megavatno uro. V, na polskem znaša ta dodatek 70 evrov na megavatno uro pri obnovljivih virih energije. Če želimo imeti čisto uh, energijo iz premoga ceno, za ceno 35 evrov, potem se mi zdi, da je to spremljivo. Kaj seveda se bi se s tem povečali energetski stroški, kajti premog ima velik delež v tej mešanici energentov. Mislim, da se bo povečala cena emisijskih eh, certifikatov. Um, torej, mislim, da je tehnologija CCS konkurenčna tehnologija, torej da bo čez 10-12 let, ampak ta dan bo gotovo prišel, pri čemer naj bi sedaj začeli zgradno demonstracijskih objektov, eh, v katerih naj bi eh, pač raziskovali možnosti za učinkovitejše uporabo te tehnologije, s tem bi postala tudi cenejša gospod Kristjan Ilar je govoril o možnostih, eh, da bi, eh, kakšne so možnosti, da se direktiva CCS eh, izvaja v državah članicah. Dejansko obstaja težava s sprejemanjem te direktive tako na ravni politike kot uprave. CCS tehnologija kom, je komaj razumljiva, sproža določene pomisleke in nacionalni poslanci niso pripravljeni eh, hitro spodbujati izvajanja eh, te tehnologije. Povsod tam, kjer naj bi zgradili te demonstracijske eh, objekte, je treba izvajati to direktivo, samo v tem primeru bo EU to subvencionirala. Sedaj pa je še gospod Hrvatski. Jeksli na vrsti kot zadnji v tem krogu. Prosim. Thanks again, Mr. Chairman. There were a lot of questions and by now there... Hvala. Veliko vprašanj je bilo in uh, tudi slišali smo že veliko odgovorov. Sam bom skušal še nekaj dodati, če pa bom kaj zgrešil, kar je bilo pomembnega, pa me prosim na koncu opomnite. Najprej vprašanje o zalogah premoga, ki naj bi se zmanjševale v Južnji Afriki, tega niti nisem slišal. Številke, ki sem jih jaz predstavil, so bile predstavljene strani nemškega pristojnega organa, ki se smatra kot najbolj zanesljiv ver. Ampak kar se tiče vseh zalog, sem omenil, da so večje kot rezerve, ki so bile omenjene. Ampak opredelitev rezerva je seveda tudi odvisna od tega, kaj je gospodarsko tudi dokazljivo. In zato se vsake toliko zgodi, da pre, zmanjka premoga, rezerv premoga, ampak to je seveda odvisno tudi od posamezne infrastrukture. Zato se bodo te številke razlikovale, odvisno od um, organa in odvisno od tega, kaj je klasificirano kot rezerva in kaj kot ver. Uh, nemški organ nudi eno številko, druge organizacije več. Številke pa se nanašajo tudi na različna časovna obdobja, seveda so zato številke različne in upam, da sem s tem malce pojasnil zadeve. Cela vrsta vprašanj se je navezovala na zaposlovanje v premogovni industriji, predvsem kar se tiče Španije. Rad bi povedal v zvezi s tem, da odkar sem začel delati v uh, premogovni industriji v Združenem kraljestvu je približno 254 tisoč delovnih mest bilo izgubljenih v tem sektorju in okoli 5 tisoč jih je še ostalo. Torej, ko iščemo rešitev za te probleme, verjetno ni boljše izkušnje, kot je ravno britanska. Ena je v tem, da moramo imeti dovolj močno gospodarstvo, da lahko zaposlimo tudi ljudi Vprašanje pa je tudi tukaj mobilnosti delavcev. A z vsemi temi delovnimi mesti, ki so bila izgubljena v rodarstvu, v Združenem kraljestvu, je tako Združeno kraljestvo postalo e, svetovno en največjih uvoznikov premoga. Mislim, da smo bili pred dnevi četrti največji uvozniki, zdaj so nas prihiteli še Indija in Kitajska, ampak. od tega nimamo nikakršnega. Okoljski, nekakšne okoljske prednosti, da smo zmanjšali pridobivanje premoga, kajti okoljska vprašanja povezana z premogom se navezujejo na izgorevanje, ne na pridobivanje. In če zapiramo um, rudnike, to nikakor ne vpliva na okolje v Evropi. Potem vprašanje, kaj je konkurenčni rudnik. Konkurenčen rudnik je do neke mere opredeljen z veri in pa geologijo, ne pa toliko, kako učinkovita je delovna sila. Povezano je to tudi z globino, z debelino in tako naprej. Nekatere uh, Um, nekateri rudniki so bolj konkurenčni kot drugi, nekateri v Evropi so se izkazali, da niso konkurenčni, pa to ne uh, zaradi pomankanja tehnologije, ampak zaradi zelo, zelo ve velikih globin. Potem vprašanje kakovosti premoga v Evropi. Kakovost se zelo razlikuje širom Evrope in mislim, da se lahko oblikujete toplarne, ki lahko zgorijo pravzaprav vse. Kar se tiče kotlov in druge tehnologije, seveda pa je težko nadomestiti en vir za drugim. Ampak eh, vsak premog, ki ga pridobivamo v Evropi, lahko za pravo tehnologijo tudi izgorevamo. Potem še eno vprašanje v zvezi z CCS tu je bilo tudi vprašanje v zvezi z poslovnim modelom za CCS. Mislim, da je gospod Pikač na to že odgovoril, jaz pa bi postavil dobno vprašanje, kakšen je pa poslovni načrt za obnoljive vere in za jedrske energije, če si ogledate instrument um, ETK oziroma ETS, kajti ta sam po sebi ne zadostuje da se poveča investicije v tehnologijah z, brez izpustov, razen morda pri veterni energiji. In mislim, da večina sprejema, da CCS, čeprav je zelo velik projekt, pa v zvezi z stroški na kilovatno uro, ki jo proizvede, je boljši kot številne tehnologije za obnoljive vire. Obtožili ste tudi uh, gospoda Čonstona, da je dal uh, premogovni industriji neko življensko dobo, ampak tu moramo primerjati tudi Evropo z svetom. V svetu premogovna industrija ne potrebuje življenske dobe, ima dobro zagotovljeno prihodnost izven Evrope, torej se vračamo k vprašanju, ki sem si ga zastavil že med moje predstavitev, ali želi biti Evropa del tega ali pa se želi iz tega izključiti. Če se bo Evropa izključila iz uporabe premoga, ne bo izgubila le premogovna industrija, ampak celo gospodarstvo, saj bodo ukrepi za izboljšanje okolja dražji. Skušal sem odgovoriti na določeno vprašanje, če pa mislite, da sem kaj izpustil, pa mi prosim povejte. Hvala tudi za ti odgovore. S tem smo v bistvu končali to razpravo. Imamo pa še gosta presenečenja. Generalni direktor Filip Lom je prišel, to je bilo tudi dogovorjeno, da pride ob koncu in zato ima priložnost, da še pove nekaj o premogu. Seveda se ne more odzvati na to, kar je bilo že povedano v razpravi, kaj ti eh, nekaj bilo tu, ampak eh, Beseda je njegova. Hvala lepa. Opravičim, opravičujem se, da nisem prisluhnil predstavitvam. Želel bi predstaviti tiste glavne točke evropske energetske politike in to povezal z CCS in pa z premogom. Tren četrtina naše elektrike prihaja iz uh, premogovnih elektraren in uh, številne države članice, zasti, ko gre za lignit in pa premog, države članice veliko prispevajo k varni oskrbi z energijo. Imamo konkurenčno proizvodnjo domačega premoga, oziroma domačo proizvodnjo v mači kateri državi članici. Istočasno pa 80 odstotkov toplogrednih plinov prihaja iz proizvodnje energije. In uh, eh, premak je tukaj eden izmed glavnih virov toplogrednih plinov. Evropski svet nas je zavezal, da zmanjšamo izpuste topogrednih plinov od 80 do 25 odstotkov do 2050 v primerjavi z ravni, ravnjo iz leta 1990. Upoštevajoč to, se je seveda nujno ukvarjati z vprašanjem, kako zmanjšati izpuste, seveda tudi pri premogu. Imamo celo vrsto primerov dobrih praks, ko se je izboljšala energetska učinkovitost in se je zmanjšal vpliv na okolje. Ampak veliko je potrebno še storiti. Glavni izziv je tehnologija CCS. Ta tehnologija je veliko obljubljala, veliko obljubla, ampak Evropa se mora prizadevati za to, da se te obljube tudi uresničijo. Obstaja tehnološki izziv, komercialni izziv, in pa izziv tudi, ko gre za sprejemanje javno, javnosti teh tehnologij, tako ko gre za prevoz, kako tudi za shranjevanje oglika. Če želimo, da je ta tehnologija uspešna kot celota, um, če bo ta tehnologija uspešna, bomo lažje izpolnjevali naše cilje. Evropska unija je v načrtu soživitev gospodarstva namenila približno eno milijardo za spodbujanje teh tehnologij in še nadaljno podporo lahko pričakujemo iz dobičkov iz uh, scheme ETS. To bo še naprej del strategije za leto 2020, ki jo bo komisija predstavila in pa pred, eh, sprejela in predstavila jutri, gre za energetsko strategijo za 2020. O tem bodo razpravljali tudi eh, ministri za energijo decembra in pričakujemo tudi poročilo parlamenta o mestnem dokumentu, ki je bil del priprav na to energetsko strategijo. Strategija na evropski ravni seveda nima takšnega pristopa, da bi si ogledovala posamezna goriva, ampak uh, si želi posvetiti predvsem prioritetam energetske očekovitosti, zaščiti uh, potrošnikov, uh, vodilni vlogi pri določenih tehnologijah, razvoj lastne zunanje dimenzije, evropskih uh, politik na tem področju in pa razvoj energetskih omrežij. Zakaj? Uh, Um, energetska mešanica je nekaj, o čemer moramo razpravljati v prvi vrsti na nacionalni ravni, um, torej za javnostjo, za vladami. In komisija bo upoštevala razprave o energetski mešanici, ne glede na to, ali gre tukaj za premog za CCS, za plin za CCS, ali gre za obnovljive vire. Um, in vse skupaj bomo zajeli tudi v roadmapu, ki si bo ogledal možnosti za, leto, za čas do leta 2050. Ta bo objavljen naslednje leto. Scenariji, ki jih morajo raziskovati parlament in pa svet morajo biti v skladu z odločitvami in ambicijami na področju energetske mešanice in vse skupaj mora odražati tudi nacionalne razprave. Samo s pomočjo izgradnje zaupanja v posamezne scenarije bo Evropska unija lahko uspešno razvijala svoje politike. S pravilnimi politiki in s prizadevanji, kako najbolje izkoristiti domače vire, na okolju in pa gospodarstvu prijazen način, bi CCS lahko odigral pomembno logo pri energetski mešanici, seveda pa tukaj obstajajo tudi predpogoji in pa izzivi. Ne na zadnje, gospodarska in komercialna eh, izvedljivost in pa eh, tudi vprašanje, kako lahko nacionalni proračuni ohranijo javno podporo za raziskave in razvoj. Izziv dekarbonizacije bo zahteval dolgotrajna prizadevanja na vseh področjih, tako na področju CCS, obnovljivih virah in pa drugih okolju prijaznih oblikah energije. To je vse, kar sem želel povedati, prav gotovo pa se bomo k temu še vrnili, ko bomo objavili poročila o napredku kar se tiče financiranja za projekte na tem področju. Veliko je demonstracijskih projektov. Približno šest takšnih projektov obstaja. In uh, ki bi lahko doprispevali k hitremu tržnemu razvoju in pa povečali spremljivost v javnosti. Najlepša hvala, gospod Lu. Hvala kolegom, hvala gostom. Hvala Kristjanu, ki je dal idejo za to prireditev in želim vam še zabavn večer. Hvala, nasvidenja.